Julian. So, good morning. Dobro jutro, kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Dobro jutro. Še enkrat dobro jutro vsem skupaj. Prosim vas, da zasedete svoja mesta na tem sestanku medparlamentarnega odbora, ki ga sestavljajo člani eh, Evropskega parlamenta in pa člani tudi eh, nacionalnih odborov za znudanje zadeve in v imeno svojih kolegov v Evropskem parlamentu naj vam rečem, da sem zelo zadovoljen, da vidim med nami toliko kolegov iz nacionalnih parlamentov, ki so se odzvali našemu vabilo in so se odeležili tega zadnjega medparlamentarnega odbora. Eh, sestanka oziroma sestanka medparlamentarnega odbora. To je v bistvu tudi zadnji naš sestanek pred eh, volitvami v naslednjih sklic Evropskega parlamenta. Predlagali smo tri teme za razpravo. Na podlagi teh tem bomo lahko ocenili trenutno SZVP, ravno tako bomo lahko na tej podlagi razpravljali o izzivih, ki so pred nami. Najprej predlagam splošno razpravo med nami o zunanji in varnostni politiki EU z podarkom na eh, krepitvi v prihodnje možnosti kvalificirane večine pri glasovanju v svetu. Ob desetih bo prišel gospod Mišel Barnier. To bo priložnost za izmenjavo mnen o odnosih med Evropsko unijo in Združenimi eh, kraljestvi v kontekstu Brexita, potem, kar se je zgodilo včeraj. Ta debata prihaja ravno pravi čas. Ob 11.30 se nam bo pridružil komisar eh, Johannes Hahn. Z njim bomo razpravljali o zunanje politiki, o prioritetah zunanje politike, o sosedski politiki in tudi o možnosti širitve ter o vzhodnem in južnem sosedstvu. In eh, na koncu bom eh, gostil vodje delegacij na delovnem kosilo, kjer bomo tudi govorili o teh eh, temah. Najprej vam želim povedati, da vsako leto svet Evropske unije podpre poročilo Evropske službe za zunanje delovanje Evropske unije o prioritetah SZVP za naslednje leto. Evropski parlament pa potem sprejme svoje stališče eh, z rezolucijo, ki jo pripravi odbor za zunanje zadeve. Eh, kopijo rezolucije. Ta rezolucija je bila eh, sprejeta za veliko večino v tem parlamentu 12. decembra lani. V rezoluciji eh, izpostavljamo število, številne izzive, s katerimi se danes EU sooča in tudi razmišljamo o tem, kako naprej, kako okrepiti zunanjo in varnostno politiko. Napre, eh, med eh, izboljšavami predlagamo tudi eh, odločanje na podlagi eh, Eh, na podlagi eh, kvalificirane eh, večine na mesto soglasja. Ravno tako predlagamo boljše izboljšanje med državami EU s tem, da bi se vzpostavil EU varnostni svet, kar sta predlagala tudi kanclerka Merkel in pa predsednik Macron. Moj mislim, da odprava načela soglasnosti ni eh, kontroversna, ampak mislim, da bo EU lahko postala eh, svetovna sila le, če se bomo uspeli odmakniti od najnižjega skupnega imenovalca. In tu me zanimajo vaša mnenja, zlasti me zanimajo mnenja nacionalnih parlamentov, parlamentov v zvezi s to teno. Globoko sem prepričal, tako kot večina članov Evropskega parlamenta, da je trenutno eh, varnostno okolje bolj sprejemljivo, bolj nepredvidljivo, bolj kompleksno in bolj negotovo, kot je bilo kdajkoli od eh, hladne vojne naprej. In zato je zelo pomembno, da Evropska unija prevzame svojo odgovornost. Čas je prišel, da Evropska unija vzame svojo usodo v svoje roke, da začne delovati kot soverena politična in gospodarska sila v mednarodnih odnosih ki eh, eh, pomagajo reševati konflikte po celem svetu in oblikujejo tudi eh, svetovno okolje. Preden pride gospod Barnier, bomo imeli razpravo, ki bo trajala približno 30 minut. In moje vprašanje vam je, kako naj se EU prilagodi na bodoče izzive in kako vi vidite celo vprašanje večinskega glasovanja o zunanjih zadevah, kajti To je vprašanje, ki bo zelo pomembno tudi v prihajajoči predvolilni kampanji. Z e, tehničnega vidika želim e, povedati kolegom iz nacionalnim parlamentom, da smo razdelili e, kartone za govor. Prosim, da za njimi zaprosite za besedo, medtem ko lahko poslanci in poslanke zaprosijo za besedo na običajni način. Prosim. No, že im. No, to je vse. Eh, kar sem želel povedati. Še enkrat dobrodošli v Bruslu. Sedaj pa dajem najprej besedo kolego in prijatelju gospoda Taunisu iz Latvija. Najlepša hvala. Zelo sem vesel, da sem lahko ponovno tukaj. Eden od pomembnih vidikov skupne obramne politike za evropske politike je sodelovanje med NATO in EU. Do sedaj je to sodelovanje bilo zelo uspešno. 74 različnih kontaktnih eh, točk je bilo vzpostavljenih. Mene pa skrbi naslednje. Opažamo, da ni dovolj podpore iz Washingtona DC, kar zadeva sodelovanje z EU. In sprašujem se, v kolikšni meri lahko eh, ta nova situacija vpliva na sodelovanje med EU eh, e in NATO, glede na to, da so ZDA članica NATO. In Eh, mene tudi zanima, kako bi lahko vplivali na tiste, ki sprejemajo odločitve v Washingtonu, da se zavedo, kako pomembne so povezave med EU in NATO. Mislim, da moramo narediti več, da bomo vplivali na člane eh, kongrese, celo na medije, na think tanke, eh, tako da bi bolj eh, spoznali, kako pomembna je Evropska unija v teh odnosih. Hvala lepa. Mislim, da lahko prisluhnemo kolegom, ki želijo besedo, potem bomo pa poskušali se dotakniti konkretnejših vprašanj. Kako bomo torej delali? Ena, ena. Gospod Hadži Đorđo iz Evropskega parlamenta. Hvala. <clears throat> Bon, kalimera se olus, kalus... Dober dan vsem skupaj. Tudi sam želim pozdraviti kolegice in kolege iz nacionalnih parlamentov. Najprej želim povedati, da z, eh, z ciparskega parlamenta ni tu nikogar in zato bo nekaj stvari, ki jih bom povedal, tudi odražajo stališča ciparskega parlamenta. Moje splošno Mnenje je naslednje. Evropska unija lahko igra pomembno vlogo na svetovni sceni. Vendar pa nisem preveč optimističen v zvezi s tem. Mislim, da lahko odigramo pomembnejšo vlogo, če bomo znali rešiti svoje notranje probleme eh, v prvi vrsti. Tu je najprej solidarnost med državami članicami. treba je zagotoviti, da bodo države članice sprejele dejstvo, da je treba migrante porazdeliti pač glede na velikost držav članic. Potem je tu še nekaj pomembnega. EU mora rešiti tudi gospodarske probleme, demografske probleme, ki jih ima. EU mora tudi ustaviti populistična gibanja, ki so vedno močnejša. Torej, Če povzamem, najprej se moramo obrniti na vznoter, potem pa bomo lahko naredili več na globalni sceni. Sedaj mi pa dovolite nekaj besed o kvalificirani večini oziroma o glasovanju za kvalificirano večino v svetu. Osebno mi, še vedno menim, da eh, ne vemo čisto dobro, o e, katerih vprašanjih govorimo. Ali govorimo o vseh vprašanjih z področja SZVP ali samo o določenih. In želel bi izraziti stališče ciprskega e, parlamenta. Cipr in druge države članice in nove članice EU so nekoliko zaskrbljene zaradi te možnosti glasovanja se kvalificirano večino. Kajti majhne države Eh, imajo občutek, da niso eh, vključene v sprejemanje odločitev. Hvala lepa. Hvala. Naslednji je gospod Singalis iz Litve. Ja. Press the red button. Prosim, pritisnite na rdeči gumb. Ja, das habe ich, ja. Ja, liebe Kolleginnen Sem pritisnil, kolegice in kolegi. Nekaj bi še povdaril, namreč v teh eh, turbulentnih časih bi morali ta transatlantski most podpreti. To, kar je povedal litvanski kolega in ko je zastavil vprašanje, je, da bi morali tukaj držati skupaj ta varnostna politika Evropske unije, njeni načrti bi morali oziroma teh načrtov ne bi smeli izigravati zoper čezatlantsko partnerstvo. Slogan, eh, ta besedna vojna med Mak Makronom in Trumpom je povsem nepotrebna. Z našega vidika je naša varnost povezana tudi z Kanado, ZDA, pa tudi Avstralijo. To civilizacijsko zavezništvo moramo okrepiti. Naša varnostna politika pa nikakor ne se ne sme izrabljati zopr to zavezništvo. Povdaril pa bi še nekaj, gospod McAllister. Namreč smo zelo razočarani zaradi naših odnosov z Svetom Evrope in Evropsko skupščino, kajti štirje osebe, generalni sekretar, za generalnega sekretarja so bila izključeni dve osebi in ni bilo dano možnosti, da bi bil naš predsednik vlade bil kandidat za parlamentarno skupščino. To se je, to je pravzaprav uh, povzročilo veliko negotovosti pri štirih kandidatih, ki so pač predloženi, niso izpolnjeni štirje eh, vsi, vsi eh, kriteriji eh, gospoda Junkarja, kaj ti v kriznih časih vsega, smo imeli dobrega predsednika vlade, ki se je zazemal za tudi dober proračun in je tudi okrepil sistem vrednot Evropske unije v naših balskih državah. Zelo eh, eh, nezadovoljen sem, da našemu predsedniku vlade niso omogočili kandidirati za predsednika Sveta Evrope. Hvala lepa za vaš prispevek. Sed Zdaj dajemo besedo znova poslancu Evropskega parlamenta, tako da dobi besedo gospod Štetina. Ja bi rad... Lepša hvala za besedo, gospod predsednik. To priložnost želim izkoristiti za to, da povem nekaj eh, svojih eh, stališč želim povedati, eh, na, Slo, na Slovaškem, v centru Evrope, smo, izvali za veliko, smo izvolili za veliko večino predsednico. Veliko komentarjev je bilo eh, na Češkem, eh, na Slovaškem, ki pravijo, da bi ta izvolitev ženske na mesto predsednico bi lahko bila začetek konca višegrajske skupine. Tu se obrašam na predstavnike češke, eh, slovaške, poljske, mačarske in jih sprašujem, kaj menite o prihodnosti višegrajske skupine. Hvala. Gospod Šide iz Avstrije. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobro jutro vsem skupaj. Na temo zunanje politike tukaj sedim. Pozdravljeni. Torej, kar zadeva zunanjo politiko, je treba povdariti v prvi vrsti to, da je zelo pomembno imeti evropsko skupno zunanjo politiko. Obramna politika pa je le del oziroma veja Eh, zunanje politike. V razpravah je nažalost eh, veliko krat prav obratno, kar se mi zdi velika napaka. Prav tako se mi zdi zelo žalostno, da je Evropska unija eh, veliko krat nesposobna, da bi se izražala enotno tudi na področju temeljnih oziroma človekovih pravic ali pa na sodišču. To kaže na slabost notranje integracije Evropske unije in zato se mi zdi prav, da se tudi pri teh uh, temah razmišlja o odločanju s kvalificirano večino, kajti človekove pravice so v centru evropske integracijske uh, zgodovine in tudi morale bi biti vedno v ospredju evropske zunanje politike. Hvala lepa, gospod Šida. Naslednji govornik je Peter Ostolevičus. Ja. Hvala lepa, gospod predsednik. Tukaj sem. Res je, David. Omenil si, da je to zadnji sestanek odbora AFED tega sklica parlamenta. In zato bi se želel v imenu skupine ALDE zahvaliti za vse prispevke našega eh, predsedojočega Elmarja Broka, ki je zelo izpostavljal in podarjal interese EU v zelo pomembnih fazah globalne in evropske politike. In tudi vi ste veliko naredili. Najlepša hvala, da ste tako lepo vodili to delo in res na zelo ustrezen način. Veliko pomembnih institucij v EU, ki morajo delovati kot celota. Evropski parlament je samo ena od teh institucij. Gospod predsednik, imam vprašanje ki se glasi, v kolikšni meri od leta 2014 do 2019 je sodelovanje z visoko predstavnico dosegla visoko kakovost in novo kakovosti. Ali obstajajo tudi nove možnosti za izboljšanje tega sodelovanja? Sam bi želel postaviti nekaj vprašanj. Recimo, ko prihaja do sočasnih dogodkov po Evropi in po svetu, ne dobijo vsi enake pozornosti. Ne, več obiskov se organizira v ene regije kot v druge regije, ki so mogoče bližje Evropi. In kjer bi moralo biti več eh, obiskov, kjer bi EU morala več narediti. Kako bi ocenili? sodelovanja za visoko predstavnico, je moje vprašanje in v kolišni meri smo lahko optimistični za v prihodnje. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Sedaj spet iz nacionalnega parlamenta. Besedo dajem Zolto Nemetu z Mačarske. Hvala lepa, David. 155 je številka mojega sedeža. Želel bi se vam zahvaliti, da ste nas ponovno povabili in upam, da bo ta format sodelovanja med nacionalnimi parlamenti in vašim odborom ostal tudi v prihodnje. To je začel Elmar Brok, vaš predhodnik, in vi ste vse to prakso nadaljevali, da to se vam zahvaljujem. Kar zadeva ta dokument, v katerem razpravljamo? mislim, da je čisto legitimno postaviti naslednje vprašanje. Kako lahko oblikujemo skupno zunanjo in varnostno politiko na način, da bo prepoznavnejša in očekovitejša na ravni Evropske unije? Veliko tega smo že naredili, na kar smo lahko ponosni. Žal pa v zadnjih nekaj letih opažamo, da Evropska unija ni bila vidna. Evropska unija je bolj sledila dogodkom. Evropska unija je postala introvertirana organizacija in žal je dejstvo to, da bi morala Evropska unija pokazati več voditeljstva, ampak tega ni bila sposobna. In ta introvertiranost Evropske unije, je zelo problematična. Glede na težave, ki nas eh, obkrožajo zlasti, če pomislimo na bližnjo sosedstvo, poglejmo samo na področje Zahodnega Balkana in vzhodno sosedstvo. Ne bi se želel spuščati v podrobnosti v zvezi s tem, ampak mislim, da bi lahko mnogi od nas razmišljali tudi o teh izzivih, ki so postali toliko resnejši v teh zadnjih letih. Ta dokument pozdravljam, to je profesionalno pripravljen dokument. In mislim, da moramo biti inovativni, moramo najti nove formate, s katerimi bomo okrepili eh, skupno eh, zunanjo in varnostno politiko in skupno obramno politiko. In mislim, da. Eh, bi bilo zanimivo razmišljati tudi o omenjenem Evropskem varnostnem svetu. Kako bi pa ta izgledal? Meni se to zdi velik izziv. Kar pa zadeva eh, kvalificirano večino, sem proti. In to želim jasno povedati v imenu Mačarske. Naše izkušnje na področju vprašanj zunanje eh, politike v zvezi z kvalificirano večino so negativne. Eh, recimo, da imamo tak način odločanja pri kvotah premestitve. Ta, te kvote so eh, povzročile veliko težav ravno zaradi eh, odločanja na podlagi kvalificirane večine. In tudi pri drugih vprašanjih, recimo, imenovanje posebnih predstavnikov, tudi to se uporablja kvalificirana večina. Ali smo zadovoljni s tem sistemom, ali je normalno, da grški minister, ki je obtožen korupcije, postane kandidat za uh, posebnega predstavnika EU, medtem, uh, uh, ko uh, veto ni mogoče v tej fazi evropske integracije, po mojem mnenju, nismo pripravljeni na tak način odločanja. Če bi imeli kvalificirano večino, pri odločanju bi še povečali eh, razlike eh, in delitve v Evropski uniji. Teh delitev je sedaj dovolj. Ali jih želimo še povečati in še pomnožiti z uvedbo odločanja eh, na podlagi eh, Eh, kvalificirane večine. Torej, naš odgovor na to vprašanje je odločen ne, kolegice in kolegi. Najti moramo kompromise. Kompromis je najpomembnejša vrednota Evropske unije in če bomo uspeli identificirati zelo resne izzive, s katerimi se EU sooča, bomo lahko našli tudi kompromise. Ne moremo pa enostavno zanemariti manjšinskih mnen, manjšinskih uh, Eh, stališč, kar, ker bi to povzročilo zelo veliko razdeljenost v EU. Potem bi vas v zvezi s tem dokumentom želel opozoriti tudi na neke vrste negativizem, eh, ki prevladuje do odnosov z ZDA oziroma eh, odnosom med EU in NATO. Pa naj dam primer Jeruzalem. Zakaj moramo stalno kritizirati združene države? ali eh, ne pomislimo na to, da mogoče tak odnos ni ravno modar, ali ne razmišljamo o tem, da so tu pomembnejše druge stvari tudi. In mislim, da bi morali jamčiti e, e, enak odnos, kot ga imamo do samih sebe, do ZDA. Za ZDA moramo graditi mostove in tega ta odnos dokument ne odraža. In na koncu še eh, nekaj besed o Zahodnem Balkanu. Ali ne podcenjujemo situacije, ali ni čas, da eh, jasno povemo, da bi Severna Makedonija in Albanija lahko začeli pogajanja z EU. Eh, odgovor je, da. Gospod Nemen, zelo sem bil, zelo sem bil radodaren v času, ampak kar zadeva Slovaško, jaz tam ne vidim problema, hvala, samo toliko. Hvala lepa. In sedaj eh, Charles Stanok, eh, britanski poslanec v Evropskem parlamentu. Hvala lepa, jaz danes sploh ne bi mora, eh, smel biti tukaj, ker to bi moral biti dan, eh, ko bi e UK eh, že izstopila iz eh, tega, ampak sem vesel, da sem tukaj. Ne vem, če je še kaj mojih kolegov iz Združenega kraljestva tukaj, ampak res sem frustriral zaradi mojih kolegov v eh, britanskem parlamentu, kajti eh, prevzeli so nadzor nad brexitom, ampak eh, včeraj niso mogli zbrati večine za nobeno opcijo od štirih. In sam sem seveda bil nekoliko pomirjen eh, s tem, da je eh, opcija mehkejšega brekcija propadla samo za tri glasove in predlog za drugi referendum eh, je zgubil za 12 eh, glasov. Tu je največ podpornikov. Sedaj smo, kjer smo. Eh, deset dni še ostaja pred našim izstopom in lahko se zgodi, da dogovora ne bo. Še vedno upam, da bomo dobili dolgo podaljšanje in upam tudi na drugi referendum, kjer bi lahko imeli možnost glasovati za to, da ostanemo v EU. Mogoče bodo mnogi eh, spremenili svoje mnenje, sedaj bojo tudi mladi bolj udeleženi. Ampak realnost je ta, da je ta cela situacija neke vrste cepivo za druge države, ki so razmišljale o tem, da bi izstopile iz projekta EU. In upam, da bojo poslanci nacionalnih parlamentov se strinjali za gospodov Tuskom, ki vidi prednost v tem, da bi Združeno kraljestvo še naprej ostalo v EU. V zadnjih dveh in pol letih sem vedno skušal najti način, kako bi Združeno kraljestvo obdržal blizu EU, če bi že prišlo do Brexita, zlasti, da bi eh, tesno sedelovali na področju varnostne in eh, zunanje politike, tudi pri možni vzpostavitvi varnostnega sveta. Eh, žal eh, je prejšnji teden bila zaprta Atalanta in prenešena v Španijo in eh, ravno to je bil zelo dober primer uspešnega sodelovanja na področju SZV. Kakorkoli že bistveno je, da Združeno kraljestvo zaradi svojega statusa tudi jedrske sile ostane blizu Evropske unije, ko bo šlo za varnostna in eh, zunanje vprašanja. Če eh, dogovora ne bo, bo prišlo razkoraka eh, in v bistvu do prepada na tem področju in zato bodo ogroženi tudi naši sodržavljani zaradi vedno večjega mednarodnega kriminala in terorizma. Ampak ponavljam, moja država mora ostati vsega. Eh, blizu Evropski uniji, tudi če pride do Brexita, čeprav bi bilo še bolje, da bi ostala v EO. Hvala lepa, čar stanek, kolegice in kolegi. Še nekaj eh, vas je na seznamu za govor, dve minuti in pol za vsakega. Naslednje sedaj gospod Miro Kovač iz Hrvaške. Thank you, Hvala lepa, eh, gospod eh, predsednik. Eh, hvala lepa, David. Bom zelo kratek in jedrnat zato, ker želim, da se me zapomnite kot nekoga prijaznega. Prvi. Ne verjamemo to, da bi NATO lahko razpadel. V medijih je preveč negativnih novic in naša naloga bi morala biti, da govorimo na pozitiven način o odnosih med EU in NATO. Med obema organizacijama je veliko povezav in moramo ostati skupaj, kajti mi predstavljamo politični zahod. Torej, ZDA in Evropska unija predstavljata eh, politični zahod in mi se moramo trudimo, da, truditi, da ostanemo skupaj v tej veliki družini. Kar pa zadeva E, e, Evropsko unijo. Meni so vseč strategije in poročila, ampak potrebujemo ukrepe, e, potrebujemo dejanja. Mi moramo poskrbeti za stabilnost na evropski celini. Kaj pa vidimo na evropski celini? Vidimo krize, vidimo NATO kot tisti dejavnik, tista eh, sila, ki eh, skrbi za to. Poglejmo si eh, Severno Makedonijo eh, Albanijo in tako naprej. To je vse lepo, ker smo v isto družino. Eh, ampak mi smo tisti, ki moramo začeti aktivno razmišljati o tem, kako zagotoviti varnost v Evropski uniji. Mi, EU, članice EU, smo tiste, ki moramo poskrbeti za stabilnost na našem kontinentu in moramo se nehati pritoževati Eh, nad drugimi državami in moramo nehati govoriti o tem, da so druge države tu prisotnejše od nas. Hvala lepa. No, gospa Aljo Marija naslednja, poslanka iz Evropskega parlamenta in končno delamo zdaj tudi na uravnoteženosti med spoloma. Hvala, David. Zelo na kratko bi rada podala par pripomp in se odzvala na to, kar so povedali kolegi in kolegice iz nacionalnih parlamentov. Zunanja politika in obrambna politika, o tem ste govorili. Rekli ste, da je obrambna politika podrejena zunanji politiki sem nekdanja obrambna in zunanja ministrica in lahko potrdim, da to drži v vseh državah, ampak na evropski ravni je situacija drugačna, ker nimamo evropske zunanje politike. Sicer smo poenoteni, kar zadeva človekove pravice, ampak pri ostalih vprašanjih smo precej razdeljeni. Mi smo seveda pripravljeni storiti več. Mi pošiljamo posameznike iz svojih držav v druge države, kjer tvegajo svoja življenja. In šele v tem kontekstu smo se uspeli nekako dogovoriti o nekaterih vidikih zunanje politike. Druga zadeva. Kakšna je povezava med NATO in evropsko obramno politiko? Mislim, da tu ni nobenega rivalstva, gre za dopolnjevanje. NATO je res obsežen, močan stroj, vendar deluje tudi izjemno počasi. Evropska obramba pa je veliko bolj ohlapna, hitreje se odziva, lažje se odzivamo v državah, kjer nastajajo krize, še posebej v Afriki. Zato bi morali poskrbeti za pravo komplementarnost obeh politik. Evropska obramna politika nam bo omogočila, da delujemo hitreje, lahko tudi napovemo, kaj se bo zgodilo in resnično potrebujemo potem tudi sodelovanje NATO v primeru posegov. Res je tudi, da nimamo pravega vodstva, saj ne v današnjem času. Američani so vedno želeli usiliti sebe kot eh, velike vodje, vendar so potem od Evrope terjali, da prispeva več. Nikar ne pozabite, da Evropa ogromno prispeva k NATO tudi Združeno kraljestvo, pa tudi nekatere druge države pa se izredno trudijo na področju obrambe. Kolegicam in kolegom iz eh, nacionalnih parlamentov bi rada povedala, da se morajo zavedati tega, da je na področju varnosti in obrambe v Evropi moč opaziti razkorak v prispevkih držav članic in na posameznika je ta delež ena proti deset. Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo vlagajo resnično ogromno. Druge države pa se zanašajo na te tri države, zato bomo vsi morali storiti več. Namreč eh, svetovni kontekst nikoli ni bil tako nevaren, kot je zdaj, pa še bolj nevaren bo zaradi prehrambenih okoljskih in drugih izzivov. Vsak mora prevzeti svojo odgovornost, vsak nacionalni parlament bo moral pač povečati svoje obramne proračune. Hvala lepa, Mišel von den nationalen Parlamenten ist Frau Dering. Naslednja govornica v imenu parlamentarnih, eh, nacionalnih parlamentov je gospod Reda iz Nemčije. Hvala, gospod predsednik. Lahko se navežem na to, kar je povedala predhodnica Anne-Marie. Res je, da potrebujemo novo skupno zunanjo politiko, ne le zato, ker eh, imamo čezatlantsko zavezništvo, ki je že bilo omenjeno. Kdor Kdor je menil, da se bomo hitro rešili gospoda Trumpa, bi moral prebrati poročilo Manerja. Zelo pomembno pa je tudi stališče, ki ga je Evropska unija sprejela že leta 2008. Tak veliko bolj si bi ga morali vzeti, pa tudi ukrepiti bi morali evropsko kohezijo. Tukaj potrebujemo več zavezojočosti, več zavezojoče narave in tudi bolj suverenih strategij držav članic. Če govorimo o skladu, potem tukaj ne smemo govoriti zgolj o obramnem skladu, ki e, zavaruje tudi e, izvoz orožja, ampak moramo imeti interes tudi za oblikovanje konverzijskih skladov in njihovo dobro izvrševanje. Ne, e, deindustrializacija je seveda pomembna, zato bo treba znovno razmisliti o direktivi o orožja, orožju in zato Evropska unija potrebuje tukaj nekaj, kar bo imelo zelo močan in zavezojoč eh, značaj. Naj pa se vrnem še k eh, poročilu. Zamisel eh, Sveta za varnost je odlična rešitev, vendar pa moram povdariti, da mora iti v to smer, da se ženske in mir veliko bolj postavijo v ospredje in to zelo jasno. Vemo, da so ženske, če so odeležene v mirovnih procesih, ti procesi uspešnejši in hitrejši in bolj trajnosti. Zato želim to res izredno podariti. Pa še zadnja stvar bi uh, omenila, namreč, uh, kar zadeva uh, globalizacijo uh, in internacionalizacijo. Tukaj gre za vprašanje tudi uh, oblikovanja in povdarjanja digitalizacijskih procesov tudi v obramni politiki. Tukaj se razvijajo pomembni sistemi in tudi pri tem moramo pogledati na to, da se v ospredje in postavi vidik človeka pravic in da se te človekove pravice zelo zaščiti. Tukaj ne smemo zanemariti vsega, tega, da obstaja OZN in da se Evropska unija umešča v ta kontekst. To moramo vedno jasno povedati, tudi eh, če govorimo o notranji odpornosti Evropske unije. Brez strategiji za modernizacijo pa nam prav gotovo ne bo uspelo. Hvala lepa. Kolegin. Hvala lepa, kolegica. Naslednji je James Carver iz skupine EFDD, tudi on prihaja iz Združenega kraljestva, on je verjetno bolj naklonjen Brexitu, kolikor vem, James, kje si. Ja, Charles, prav tako kot ti sem eh, zadovoljen z demokratičnim rezultatom iz leta 2016. David, to je verjetno moj zadnji prispevek kot britanski poslanec v Evropskem parlamentu, zato bi se ti rad poklonil. Mi, da smo se res precej razhajala v mnenjih glede praktično vseh vprašanj, ampak eh, kljub temu je bil moj glas vedno slišan v odboru AFET, vedno si bil pravičen, pošten in eh, tudi zato je bilo delo v odboru vsaj zame izjemno zanimivo. Hvala lepa za to. No, ne bom se zdaj dotikal Brexita, tu zdaj govorimo o kvalificirani večini. Kratek in sladek prispevek bom podal. Prisluhnil sem pripombam kolegic in kolegov danes do povdne, predvsem formulacijam, ki ste jih uporabljali. Govorili ste o usodi, tudi o skupni usodi na področju zunanje in varnostne politike. Mislim, da gre tu za resna vprašanja, o katerih se ne bo odločalo zgolj na evropskih volitvah, namreč vprašanje bo različno prizadelo države članice. Irska, Avstrija, Švedska so običajno neutralne sile. Rad pa bi rekel naslednje, pazite, kaj si želite. Namreč na podlagi pogovorov, ki sem jih imel z prebivalci v teh treh državah in tudi moja žena je Irka, vam lahko povem, da če boste usilili glasovanje s kvalificirano večino na tem področju, boste lahko povzročili težave. Nikar ne povzročate težav tam, kjer zadeve dobro potekajo, NATO je dobro opravljal svoje delo, tudi predstavniki 27-erice dobro delajo v tem kontekstu. Zato se vprašate, kaj lahko Evropska unija na tem področju stori, kaj lahko stori na mesto NATO oziroma česa NATO ne more. Hvala lepa, gospod Rohreas iz Španije je naslednji. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospod McAllister. Hvala lepa tudi za vabilo. Lep pozdrav vsem. Danes bi se radi pogovorili tudi o migracijah. Namreč problema migracij je eden od večjih izzivov, s katerimi se sooča Evropska unija. Poleg tega gre za večdimenzionalen pojav. To pa od nas terja, da zauzamemo integriran pristop. Ozreti se moramo v prihodnost, vse skupaj pa mora temeljiti na solidarnosti in na odgovornosti. Ta pristop je tisti, ki bi od nas moral terjati, da zagotovimo nadzor na mejah, da se borimo proti nezakoniti trgovini za ljudmi in tudi proti mafiji sodelovati moramo z izvornimi državami in tranzitnimi državami. Samo tako bomo lahko spodbudili zakonite migracije. Če pa želimo začeti izvajati ta pristop, moramo najprej opraviti poglobljeno analizo vseh vidikov tega problema. Poleg tega moramo poskrbeti za ustrezno načrtovanje in usklajevanje na evropski ravni, ko gre za odziv. Samo tako bomo zagotovili urejeno, varno, regulirano migracijo. Boriti se moramo proti mafijam, kolegice in kolege. In mislim, da je to eden od stebrov, ko gre za boj proti nezakonitih migracijam. Evropska unija in države članice se morajo usklejevati na tem področju. Poleg tega se moramo usklejevati tudi s sosednjimi državami in z NATO. 7 milijard dolarjev letno zaslužijo vsi ti ki trgujejo z ljudmi. Mafija zasluži toliko denarja in pri tem prizadane več kot 7 milijonov ljudi letno. Evropska unija je sprejela različne ukrepe na tem področju, ker je želela prekiniti te mafijske načine delovanja. Kar nekaj ukrepov je bilo uspešnih, vendar ne vsi. Želeli smo poskrbeti za boljše usklajevanje med Frontexom in ostalimi agencijami, potem so tu operacije Triton, Poseidon, Sofija in podobno. Res je, da so rezultati dokaj dobri, ampak vsi se zavedamo, da ne zadoščajo, kar pomeni, da bomo morali še naprej delati na teh pomembnih vprašanjih. Hvala. Gracias. Hvala lepa. Iz Evropskega parlamenta besedo dobi gospod Weigl. Thank you, Hvala, predsednik. Prihajam iz Slovenije in eh, vidim, da je tudi iz mojega parlamenta tu delegacija in bom zato govoril tudi zdaj slovensko. Jaz sem v tem parlamentu deset let član odbora za zunanje zadeve in uh, zdaj, ko odhajam z določeno žalostjo, konstatiram, da je svet nevarnejši kraj za življenje kot takrat, ko sem prišel pred desetimi leti v ta parlament. Evropska unija ni postala globalni igralec, ni, nima teže, ni povabljena k velikim dogodkom, na katerih se odloča o vprašanjih mirov, miru in vojne. Mislim, da je prizadevanje za mir in stabilnost še vedno ključna naloga tako varnostne kot zunanje politike. Zato ima zunanja politika neko orodje, ki se nažalost še dalje manj uporablja, to je mednarodno pravo. E, ker sedimo skupaj tukaj predstavniki različnih parlamentov, se mi zdi potrebno in nujno, da podpremo reafirmacijo mednarodnega prava, bodi si v multilateralnih forumih, bodi si v bilateralnih e, stikih in pri reševanju problemov. Samo Če bomo govorili o mednarodnem pravu in ga sprejeli kot osnovo, dogovorjeno osnovo urejanja mednarodnih eh, problemov, bomo lahko prišli do rešitev problema, kot je na primer bližnjevzhodni konflikt med Izraelom in Palestinci, eh, problem Zahodne Sahare in še bi lahko našteval Ukrajine in, in, in še bi lahko našteval eh, naprej. Naslednja stvar, ki bi jo povedal, je to, jaz mislim, da ni rešitev v, v, v uh, ustvarjanju večin znotraj Evropske unije pri važnih odločitev, ampak je rešitev v močnejšem leadershipu. Evropska unija potrebuje močnejši leadership in o tem se je treba, tu je, tu je ključ problema do večje afirmacije eh, Evropske unije v mednarodnih zadevah. Hvala lepa. Hvala, Ivo Vajgl. Naslednji je gospod Bizet iz francoskega senata. Merci, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod McAllister. Najprej naj povem, da se popolnoma strinjam s kolegico Mišel Alijo Mari, ko gre za odnose med Evropsko unijo in NATO. Seveda obstaja velika komplementarnost tudi kar zadeva proračunska prizadevanja, torej koliko sredstev bi morale dati nekatere druge države. Namreč Poljska, Nemčija, Francija in Združeno kraljestvo vlagajo veliko več kot druge države. ZDA sicer od nas terjajo, da finančno bolj prispevamo k NATO, ampak nikar ne pozabite, da ima NATO precejšen vpliv. Evropska unija bi morala razumeti, da če bomo namenili več časa, sredstev za varnost in obramno politiko, bomo s tem lahko izkoristili ta pomemben vpliven organ, kot so to storili že američani pred nekaj desetletji. Zdaj pa prehod soglasja na kvalificirano večino. Mislim, da je to bistvenega pomena, namreč vsi tisti, ki odločajo s soglasjem, bodo slejko prej ugotovili, da na takšen način ni mogoče delati, da pride do neke vrste ohromitve pri delu. Če pa bomo šteli glasove na področju obrambe in varnosti, bi morali seveda vedeti tudi, kakšno težo ima naš glas. Če na tem področju ne bomo prešli na glasovanje s kvalificirano večino, se zna zgoditi, da bo Evropska unija prizadeta zaradi ohromitve. Političen čas se odvija veliko bolj počasno kot čas na področju obrambe in varnosti. Zato bi morali hitreje ukrepati, kot Evropa govoriti z enim glasom in upam, da bomo v naslednjem mandatu sveta in komisije lahko prešli na kvalificirano večino. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Bize. Naslednji iz Evropskega parlamenta je kolega Preda. Merci. Euh. Hvala lepa, gospod predsednik. Par besed, če smem, najprej o kvalificirani večini. Sam se absolutno zauzemam za to, ker se mi zdi, da že deset let delam v tem odboru, zadnjih pet let kot koordinator in tudi na terenu sem lahko opazil, kako naše delegacije in tudi predstavništva držav delajo. In ugotavljam, da je šibkost Evrope ravno v tem, da deluje na podlagi soglasja, to je ključno načelo, ki ga uporabljamo pri sprejemanju odločitev. Ampak to pomeni, da se uveljavljajo tudi pravice do veta, poleg tega se oblikujejo nepoštena zavezništva, ki želijo blokirati sprejemanje nekaterih odločitev na zonanjem in varnostnem področju. Kar zadeva Zahodni Balkan, mislim, da bo naslednji parlament skupaj z naslednjim komisarjem za širitveno politiko, če bo ta še obstajal, moral več dela posvetiti širitvi na Zahodni Balkan. Mislim, da sta tako ritem dela kot metoda dela utrpela veliko škodo na tem področju. Zahodni Balkan je absolutna politična prednostna naloga in tudi velika priložnost za nas, evropejce. Hvala. Hvala, Kristjan Preda. Zdaj pa še zadnjih nekaj poslancev. Gospod Benišek iz Češke, gospod Komencini iz Italije, gospa Mandala iz Nemčije in gospod Voskevič iz Polske. To so zadnji štiri prijavljeni govorniki. Sem koga spregledal? Ne, potem zdaj besedo dobijo zadnji štirje. Najprej gospod Benešek. Dobre dopoletne ode mne, tak ja sem bil vyzván svým Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Gospod Štetina nas je povabil, da spregovorimo tudi o Višegrajski skupini. Sam sem predsednik spodnega doma in tudi predsednik odbora za evropske zadeve. Mislim, da imamo pri nas dobro platformo, v okviru katere lahko dvakrat letno izmenjujemo mnenja, usklajujemo politike in tudi stališča. Moram pa reči, da teme, ki jih obravnavamo, izberemo na tak način, da se lahko čim bolj poenotimo. Mislim, da višegrajsko skupino v Bruslju dojemajo kot neke vrste monolit, ki predstavlja zgolj izjemno poenotena, stališča, na katere gledate tudi kot eh, stališča, ki zgolj unašajo zmedo in povzročajo težave. Na področju migracijske politike smo zauzeli zelo jasno stališče, ki vam ni bilo preveč všeč, ampak meni se je zdelo, da je bilo naše skupno stališče veliko bolj nijansirano. Poljska se je zauzemala za obvezne kvote, Češka je bila pripravljena sprejeti večje število migrantov na prostovoljni osnovi. Tisto, kar nam je povzročalo precejšnje težave, pa je, da so nam vse te odločitve usilili. Mačarska je pred približno enim letom sprejela nekaj imigrantov. Slovaška je sprejela en odstotek, ravno toliko, da je izpolnila kvoto. In Slišali smo tudi, da je Višegrajska skupina uspela prepričati vse v to, da bi morali obrati drugačno pot na tem področju. Razumem, da številne kolegice in kolegi na Višegrajsko skupino gledajo ravno iz tega zornega kota. Kar pa zadeva prihodnost, seveda bo vse odvisno od nas. V vsakem primeru bo v veliki meri vse odvisno od nas regionalne skupine, kot je naša, ni nič nenavadnega v Evropi, če omenim zgolj Benelux. Še par pripomp glede tega, kar smo danes slišali med razpravo. Drži, da bi morali imeti komplementarno politiko, da bi morali dopolnjevati NATO, s tem se absolutno strinjam. Letos slavimo 25-letnico pristopa k NATO. Bi pa rad podaril tudi to, da medparlamentarna srečanja predstavljajo po mojem mnenju pomemben instrument, ki ga imamo na področju varnostne in zunanje politike. Pomembno je, da upoštevamo poročila, ki jih pripravimo. Upam pa, da bo tudi Evropski parlament eh, veliko bolj pozorno spremljal odločitve, ki jih sprejema visoka predstavnica. Hvala. Hvala lepa, dragi kolega. Vidim, da je zdaj v dvorani kar nekaj fotografov in kamera mano, tako da lep pozdrav, lep pozdrav pa tudi kolegi Brnjaju, ki se mi je pridružil Mišel. Imaš na voljo pet minut, lahko še malce počakamo. Dobro, gospod Komenčin je prvi, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Rad bi izrazil svoje mnenje glede dveh zadev. Moram reči, da se ne strinjam s tem predlogom, da bi prešli na odločanje s kvalificirano večino, da bi to načelo razširili. Strinjam se s pomisleki, ki so jih izrazili nekateri kolegi. Namreč eh, ta sistem bi lahko bil v nasprotju z načelom suverenosti posamičnih držav in evropskih narodov. Mislim, da bi s pomočjo tega novega sistema, ki ga predlagate, kršili tudi načelo suverenosti in predvsem zanemarili bi posamezna mnenja v državah. Rad bi se dotaknil tudi vprašanja nezakonitih migracij. Strinjam se s tem, kar je povedal španski kolega. Številne preiskave so ugotovile tudi v Italiji in v Španiji, da so države same, ko se soočajo s tem velikim problemom. Poleg tega so študije pokazale, da se za vsem skupaj skriva organiziran kriminal, da posel cveti in da vsi ti posamezniki izkoriščajo migrante, trgujajo z njimi in eh, to počnejo zgolj zato, da bi povečali svoj dobiček. Ta nezakonito pridobljen denar pa porabljajo za izvajanje drugih nezakonitih dejavnosti. Zato bi morali kot Evropa storiti več v boju proti to vrstnemu ravnanju. Nedvomno je pozitivna novica ta, ki smo jo slišali včeraj in sicer, da bomo tudi Frontex okrepili, da bo lahko storil več na tem področju, vendar pričakujemo bolj konkretne ukrepe. Italija, Španija in Grčija so se pogosto znašle same, ko je bilo treba razreševati te probleme. Poleg tega je z tega vidika treba izpostaviti tudi problematiko organiziranega kriminala. Namreč preko migracijskih tokov lahko pridejo v Evropo tudi nevarni džihadisti in tudi drugi teroristi in ekstremni akterji. Zato bi še enkrat rad povdaril, da potrebujemo pomoč strani evropskih držav, ko gre za boj proti nezakoniti trgovini za migranti potrebujemo več solidarnosti, pomagati pa moramo tudi tistim državam, odkudar prihajajo ti migranti. Migranti se morajo vrniti nazaj domov. Želimo si, da bi v teh državah lahko zagotovili stabilnost, da bi tudi migranti imeli prihodnost v svojih matičnih državah. Hvala lepa, gospa Mandale iz Nemčije. Gospod predsednik, najlepša hvala za povabilo. V glede na čas bi samo eno sporočilo še dala iz Nemčije. Smo zanesljiva partnerica NATO in če bomo le eh, skupaj delovali kot Evropska skupnost in bomo razvili skupno obrambo in varnost, Le tako bomo lahko prevzeli tudi še v prihodnje vodilno vlogo. Zato je skupni uh, svet za varnost, po mojem mnenju, pravi cilj. Imamo skupno skupino za hitro ukrepanje, tukaj moramo se boriti proti razlogom za uh, migracije, skupaj se moramo lotevati uh, izzivov na področju migracij in kot zanesljivi partner Nata se moramo še naprej boriti skupaj proti terorizmu in poskrbeti za to, da bo več držav, članic, eh, več držav postalo članic eh, Evropske skupnosti. Najlepša hvala gospodu Tenoku, da je bil danes z nami tukaj, kajdi tudi to je znak, da se odnos med Evropsko unijo in eh, Združenim kraljestvom nadaljuje. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica. Zadnji govornik pa je gospod Voskijevič iz Polske. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Rozumiem, że mam bardzo krótko. Hvala lepa, gospod predsednik. Če prav razumem, moram biti kratek v tem prispevku. Današnja razprava je izjemno pomembna. Številni predhodni govorniki so že omenili glasovanje s kvalificirano večino in tudi soglasje. Mislim, da bi morali v vseh državah razumeti, zakaj natanko gre pri teh dveh oblikah glasovanja. Sicer bomo težko poskrbeli za enotnost na evropski ravni, ko gre za varnostno politiko. Kolega iz Slovenije je tudi vprašal, kakšen je vidik višegrajske skupine. Ja, mi se moramo nedvomno pogovarjati drug z drugim. Vprašanje kvalificirane večine je izjemno pomembno vprašanje. In kaj pomeni kvalificirana večina pravzaprav? O tem se danes zagotovo ne bomo odločali, ampak. Mislim, da bi kvalificirana večina morala biti zelo blizu veliki večini oziroma skoraj da soglasju. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Gospe in gospodje, najlepša hvala za vaše prispevke, saj tudi za nas tukaj, kajti tako smo lahko slišali različne poglede na zonanje politične teme. Ugotovili smo, da obstajajo različna mnenja, kar zadeva odločanje s kvalificirano večino v zunanji politiki, pa tudi eh, kar zadeva Evropski svet za varnost. Eh, tudi to je tema, ki se bomo še morali eh, posvečati v prihodnosti, ampak vsekakor je to eno od težišč tudi prihodnega sklica in vse te. Ehm, vse to je pokazalo, da velika večina naših državljanov od nas pričakuje, da uh, delamo še naprej v tej smeri, ampak seveda, kot vedno, leži oziroma se skriva hodič v podrobnostih. Torej, najlepša hvala za vaše prispevke. Zdaj pa bi želel nadaljevati z drugo točko, z točko deset našega, naše seje odbore AFET in to je pomembna točka našega skupnega uh, zasedanja. Znova toplo pozdravljam med, sabo, med nami gospoda Mišela Barnjeja, gre za skupno uh, sejo članov eh, odbora za zunanje politiko in tudi članov nacionalnih parlamentov, ki eh, so člani bodi si odboru za zunanje zadeve ali pa obramne zadeve. Naj povem nekaj besed v imenu Evropskega parlamenta. Vtis imam, da v naslednjih do zadnjih mesecih in letih naš parlament prispeval svoje mnenje k usmerjevalni skupini in močno smo podpirali vse prizadevanja evropskega pogajalca. Ta usklajevanja so bila bistvena zato, da smo lahko zagotovili, da je Evropska unija govorila v en glas in da bo to počela tudi v prihodnje. Zato bi želel res toplo čestitati Mišelu Barnjeju in njegovi celotni ekipi za trdo delo v zadnjih letih, ko so skušali obraniti interes Evropske unije in ohraniti enotnost držav članic EU. Torej, pogajanje o sporazumu o omiku in o politični izjavi vsekakor ni bilo nekaj lahkega, piece of cake, kot bi rekli Britanci. Vsekakor je to pomenilo trdo delo in vsi vemo, da smo zdaj prvič vstopili v ta nova ozemlja. Nekateri vidiki so se zlasti nanašali na znane politike Evropske unije, torej na SVP in SZVP. Verjetno nam bo Mišel Barnier povedal več o tem. Naj še enkrat se vam zahvalim, da ste danes prišli. Vemo, kako polno roke dela imate. Vemo, da vas veliko dela čaka tudi še po včerajšnjih sinočnih dogodkih v spodnjem delu do, domu parlamenta. Torej, hvala, da ste se pri nas ustavili. Zdaj bomo slišali vaše vodne izjave, potem pa imamo še nekaj časa do 15. čez 11. Da, za vprašanja. Izvolite, gospod Barnje. Najlepša hvala. Saj ni obvezno, da govorim angliško, mar ne? Lahko torej govorim francosko, če vam uh, če mi dovolite. Tako da izkažem tudi našo kulturno raznolikost. Gospod predsednik, dragi David, gospe in gospodje, hvala lepa za vabilo. Kot verjetno veste, sem politik in v svoji politični karieri sem doživel tudi trenutke in faze, ki so me zaznamovale in ki jim ostajam zvest bil sem francoski zunani minister, bil sem pogajalec pri številnih pogodbah, tudi pri Lizbonski pogodbi sem se pogajal o obrambnih vprašanjih, o vprašanjih, ki zadevajo evropsko obrambo, zato me seveda še naprej zelo zanimajo tudi tematike, ki jih obravnavate v parlamentu, David, tudi v odboru, ki mu predseduješ tolikšno dinamiko. No, vse zadnje so to vprašanja, ki jih tudi vi obravnavate, spoštovane poslanke in poslanci iz nacionalnih parlamentov v 28 državah, pa tudi širše gledano. Verjetno sedite v odborih za zunanje zadeve in v odborih za obrambo. Namreč v svoji dolgi karieri sem bil 20 let tudi nacionalni poslanec v svoji državi. Vi se mi zahvaljujete, da sem danes tu, ampak pravzaprav bi se vam jaz moral zahvaliti. Pogajanja, ki jih vodni v imenu Evropske unije zadnji dve leti, niso bila, niso in tudi nikoli ne bodo tajna pogajanja. Imel sem priložnost obiskati vsak nacionalni parlament 28-erice, 27-erice. Srečal sem se tudi z britanskimi poslanci, kadar so to želeli. Prejšnji teden sem bil na Polskem, na Švedskem bom jutri. Z delom torej nadaljujem in na vsakem obisku si vzamem čas za to, da se srečam tudi z nacionalnimi poslanci. No, vse zadnje vas to zadeva. Vas zadevajo tudi ta pogajanja, ki zadevajo tudi številna podjetja in državljane v vaših državah. Vas pa zadevajo ta pogajanja tudi zato, ker se mi zdi, da je to pomembno vprašanje. Mi skušamo zdaj sicer urediti to razvezo za Britanci na čim bolj urejen način. Je pa tu še en pomemben vidik, namreč kakšna bodo prihodnja partnerstva, kakšni bodo odnosi v prihodnosti z Britanci. Seveda se bomo ukvarjali z varnostjo obrambo, z zonanjo politiko, ampak v okviru pogajanj o teh vprašanjih bomo sklepali mešane sporazume, kar pomeni, da bodo nacionalni parlamenti v 27-terici morali izraziti svoje mnenje. Namreč potrebovali bomo potrditev strani nacionalnih parlamentov za vsak sporazum, ki bo sklenjen z Britanci. Potrebovali bomo soglasje. Zato je zelo pomembno, da se že zdaj začnemo pogovarjati o teh vprašanjih. To je tudi razlog, zakaj se vam zahvaljujem za vaše povabilo in tudi za vašo podporo. Gre za ekipno delo, ki ga upravljamo v okviru teh pogajanj, ki jih vodam skupaj z Sabine Vion, Stephanie Vion in tako naprej. Nahajamo se v predvsej resnih časih pogajanja so zaenkrat malce zastala, ker čakamo na odločitev Britancev glede sporazuma, o katerem smo se pogajali skupaj z Britanci in ne proti Britancem, namreč eh, ta sporazum smo sklenili skupaj z Združenim kraljestvom. Pred štirimi meseci smo ga sklenili, to je ta sporazum, gre za sporazum o urejenem izstopu, 600 strani, priznam, da ga ni vedno enostavno brati. V drugem delu tega svežnja pa najdemo ta bolj enostavno berljiv tekst, gre za politično izjavo, ki spremlja sporazum. Če malce posplošim, sporazum se nanaša na preteklost, tako kot pri vsaki razvezi oziroma ločitvi treba najprej urediti pretekle odnose. To uraja sporazum, v tej politični izjavi pa je opisana pot za oblikovanje pomembnih prihodnih partnerskih odnosov z pomembno državo. Združeno kraljestvo oziroma britanski parlament eh, je trikrat zavrnil ta sporazum. Včeraj so ponovno glasovali, rezultat je bil spet negativen pri številnih indikativnih glasovanjih, kar je veliko razočaranje namreč. Britanski parlament, parlament države, ki se je odločila, da bo zapustila Evropsko unijo, do danes še ni uspel zauzeti pozitivne večine uspeli so doseči zgolj negativno večino proti sporazumu, negativna večina proti sporazumu, negativna večina proti temu, da bi izstopili brez dogovora. Včeraj zvečer ste verjetno videli, da so z majhno večino zavrnili predlog o carinski uniji, samo dva glasova več sta bila proti, ampak vseeno so tudi ta predlog zavrnili, skratka, sama negativna večina kar naprej. In na takšen način eh, bomo težko poskrbeli za urejeni stop Združenega kraljestva. Brexit brez sporazuma je moč preprečiti samo na en način in sicer tako, da se glasuje za sporazum. Če Združeno kraljestvo želi zapustiti Evropsko unijo na urejen način, potem obstaja samo en možen sporazum, ta, ki ga imamo v rokah. Z Združenim kraljestvom smo se pogajali o tem sporazumu. Številčna vprašanja smo razrešili, našli smo pravne odgovore na vse negotovosti, ki jih prinaša Brexit. Nahajamo se v situaciji, v kakršni pač se in možnost brez dogovora je v tem trenutku najbolj verjetna, moram povedati po pravici, ker je to moja dožnost in odgovornost. Zelo verjetno ne bo sklenjen dogovor, izstop bo torej brez dogovora verjetno ne potrebujete pogajalca za to, da bi Britanci stopili brez dogovora, potrebujete ga za to, da izstopijo z dogovorom in ta dogovor, ta sporazum smo pripravljali več mesecev in ga tudi sklenili. Brexit je v zadnjih mesecih res eh, od nas terjal ogromno časa, ogromno energije. Brexit je monopoliziral vse razprave v Evropski uniji. Mi smo se osredotočali na pozitivno agendo, Spominjam se tudi predloga nemške kanclerke Angele Merkel, ki ga je podala na začetku tega procesa. Prihodnost Unije je veliko bolj pomembna od Brexita in se strinjam s to izjavo. Zato moramo zdaj čim hitreje seveda obravnavati tudi te resnične izzive, ki so za nas pomembni. Upam, da se bodo pogajanja zaključila pozitivno. Potem pa se bomo soočili s številnimi izzivi, ki so vse bolj resni tudi za nas. Naprimer, gre za podnebne spremembe, potem so tu gospodarski izzivi, tehnološka vojna, migracije, evropska obramba. Predsednik Juncker je mimo grede že od začetka svojega mandata, pred več kot štirimi leti, pripravil ambiciozno agendo s tem v zvezi. Potem pa so tu še druga pomembna vprašanja, naprimer zaščita naložb, migracije in podobno. Predsednik Tusk je prejšnji teden Evropskemu svetu predlagal, da bi več časa namenil pomembnim temam, kot so industrijska politika, potem odnosi Evropske unije s Kitajsko. To so po mojem mnenju ključni izzivi, ki bodo ključnega pomena tudi za prihodnost. Na svet moramo gledati z odprtimi očmi. Vi nedvomno to počnete vsak dan in opažate, da so grožnje vse bolj številčne, da so vse bolj intruzivne, da vplivajo na socialno tkivo, da ogrožajo demokratično delovanje. Terorizem, kibernetski kriminal, kampanje lažnih novic in dezinformacij, zunanje grožnje ponovno se postavlja pod vprašaj določena temeljna načela na področju kolektivne varnosti. Drža ZDA se zapirajo vase, NATO je vse bolj negotov, čeprav bomo k malu slavili njegovo 70. obletnico. Ugotavljamo, da v vseh multilateralnih okvirih prihaja do negotovosti in do sprememb. Nasplošno gledano pa opažamo, da se multilateralizem šibi, šibijo se pravice ZDA, so vse bolj protekcionistične, Rusija se vse bolj uveljavlja, Kitajska ima gromozanske ambicije. Ugotavljam, da so v tem kontekstu nekateri že opazili, nedvomno pa danes tudi opažajo ta umik Združenega kraljestva iz Evropske unije in številni menijo, da bo Evropska unija zaradi tega ošibljena. Zato moramo ukrepati in se odzivati tako izven Evropske unije kot tudi znotraj Evropske unije. Spomnim se pogovora, gospe in gospodje, zelo spodbudnega pogovora z Nigelem Faragem pred nekaj meseci. Verjetno veste, o kom govorim. In ob koncu tega pogovora sem gospoda Feriča nekaj vprašal. Eno samo vprašanje sem mu zastavil. Rekel sem, gospod Ferič, vi ste se zauzemali za Brexit, zmagali ste, spoštujemo to odločitev, čeprav jo obžalujemo. Pripravljamo sporazum o Brexitu in to sem mu tudi pokazal. In rekel sem, mi lahko poveste, kako si predstavljate stvari potem, kako gledate na prihodnost naših odnosov, torej odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, kakšno vizijo imate za odnose pod Brexit, po Brexitu. Podal je zelo jasen odgovor. In na to se je treba spomniti in vedeti je treba, kaj je rekel. Rekel je gospod Barnier, po Brexitu Evropska unija ne bo več obstajala. Torej, ti ljudje želijo uničiti Evropsko unijo od znotraj, pa tudi od zunaj. Zato se mi zdi, da bi morali bolje skrbeti za Evropsko unijo. Čeprav je treba izpeljati nekaj reform, čeprav je treba nekatere evropske politike na novo oblikovati, jih premisliti, ko gre za subsidijarnost, naprimer, več stvari bomo morali opraviti skupaj na drugih področjih. Seveda je treba opraviti reforme, treba se je nekaj naučiti iz preteklih lekcij treba je vnašati spremembe, ampak kljub vsemu je treba ohraniti Evropsko unijo in braniti skupne interese. Sam sem v okviru teh pogajanj to tudi počel, ker se mi je zdelo, da je to moja dolžnost. V tem kontekstu so diplomacija, obramba, razvoj, sodelovanje z drugimi regijami, v prvi vrsti Afriko, uh, ključni vzvodi, s pomočjo katerih bomo Evropsko unijo uspeli uveljaviti kot globalnega akterja na mednarodni ravni? Mislim, da bi morali v prihodnih letih še utrditi svoja diplomatska urodja, govoriti bi morali z enim glasom, ne smemo več sprejemati, da bi bili razdeljeni, kot smo bili v preteklosti, ko gre za človekove pravice, ko gre za Venezuelo, naprimer. Okrepiti je treba tudi skupne analize grožen. Potrebujemo bolj sistemske tematičen pristop do 140 delegacij, ki jih imamo po svetu. Več odločitev bomo morali sprejemati s kvalificirano večino. Mislim, da so to prednostne naloge v prihodnje. Poleg tega bi morali bolj koherentno delovati tudi, ko gre za zonanjo politiko. Evropska unija je in želi ostati prva donatorka, ko gre za razvojno pomoč na globalni ravni. Seveda pa se ne bomo odrekli svojim ambicijam. Razvojno pomoč bomo seveda ponujali tudi skladno s svojimi interesi, skladno s svojimi pričakovanji in tudi v luči svojih pomislekov glede nekaterih regij in držav po svetu. Naša diplomacija bi morala zauzeti tudi bolj gospodarski in trgovinski pristop. Na vse zadnje pa moramo okrepiti tudi svoje prizadevanje na področju evropske obrambe zaščititi je treba državljane in celino. Če si pogledate ankete v vseh državah, boste videli, kaj državljani od nas pričakujejo kot prvo in to ni paradoksalno. Od nas terjajo, da zagotovimo skupno varnost in obrambo. To mimo grede ni v nasprotju z nacionalnimi obrambnimi prizadevanji, to ni v nasprotju s prizadevanji, ki jih večina držav izvaja v okviru NATO. Poleg tega to ni v nasprotju z dvostranskimi sodelovanji z številnimi državami, tudi z Združenim kraljestvom. Zaščititi je treba Unijo, moramo pa biti zmožni svoje enote, svoje vojake poslati tudi na krizna območja, vendar bi najprej seveda morali biti zmožni bolje načrtovati, preden kogarkoli kamorkoli napotimo. Zdaj pa še telegrafsko par besed eh, o tem, kaj bomo počeli kot 27-terica. Seveda lahko sklenemo tesno partnerstvo z Združenim kraljestvom. Kot ste rekli sama gospa Mandrla v svojem prispevku, ki sem ga slišal, ko sem stopil v dvorano. Pri vseh teh tematikah, torej pri diplomaciji, obrambi, razvoju, je v našem interesu, da oblikujemo trajno, močno partnerstvo z Združenim kraljestvom. In tudi ta politična izjava je spisana v tem duhu. Res vas vabim, da to preberete, če tega še niste prebrali. O tem smo se dogovorili skupaj z eh, sodelovci Tereze May. Iz očitnega razloga Združeno kraljestvo bo ostalo zavezniška država, stalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov. Z Britanci imamo skupne vrednote, geografsko so nam blizu, s skupnimi grožnjami in izzivi se soočamo in upam, da bomo lahko zagotovili v okviru solidarnosti tudi čim boljšo varnost. Skoraj da leto je minilo, odkar smo začeli pripravljati svoje resolucije, resolucije parlamenta, potem smernice sveta, pa tudi belo knjigo. Julija smo začeli delati na tem. Pripravili smo metodičen benchmarking, ker smo želeli skupaj z Britanci preveriti, katere točke so nam skupne, kje so stične točke in našli smo veliko tistega, kar nas združuje. Bom zdaj navedel pet mehanizmov, ki smo jih opredelili skupaj z Združenim kraljestvom in na tem smo še pripravljeni delati, ko bomo sklepali nova partnerstva in sporazum. Prvič, strateški dialog, da lahko eh, sodelujemo skupaj z Združenimi narodi, zlasti na področju dela varnostnega sveta potem odzvati se na velike mednarodne izzive. Tu imam v glavnem mislim jedrsko politiko v Iranu in pa podnebne spremembe ter mirovne procese na vzhodu in pa strateške dialoge, da zagotovimo komplementarnost naših sistemov sankcioniranja. Drugič, potrebujemo eh, okvir za operativno sodelovanje, ki bi omogočil Združenemu kraljestvu, da sodeluje na področjih eh, eh, napora za stabilizacijo, potem eh, v okviru boja proti piratom v Adamskem zalivu in drugje in tudi pri usposabljanju somalskih vojakov. Torej, Združeno kraljestvo mora, če to želi, imeti možnost, da z nami sodeluje, zato da bi lahko na ta način operativno sodelovali in da bi lahko tudi skupaj eh, pošiljali vojake izven Evrope. Tretjič, možnost sodelovanja v raziskovalnih in obramnih eh, projektih. Zato, da zajamčimo interoperabilnost naše opreme zlasti v okviru Evropske obramne agencije. In v okviru nove strukturiranega sodelovanja Združeno kraljestvo je že povedalo, da ima interes za skupni eh, projekt vojaške mobilnosti in pa tudi, da bi lahko sodelovali v eh, Evropskem obramnem skladu, ki je bil ravno kar vzpostavljen. Potem četrti mehanizem sodelovanja na področju obveščevalnega dela zlasti v okviru boja proti terorizmom, neširitve jedrskega orožja in pa mešanih nevarnosti. Peti mehanizem, eh, posebno sodelovanje v primeru novih groženj, zlasti eh, grožnje kibernetskih napadov, potem mednarodno sodelovanje, bolj operativno sodelovanje je tu potrebno z vsemi in med eh, agencijami Evropske unije. To je teh pet mehanizmov, ki smo jih identificirali skupaj z Združenim kraljestvom. O teh govori tudi politična izjava in na teh mehanizmih moramo začeti delati v najkrajšem možnem času, tako da se bomo lahko tudi dogovorili o, eh, o načinu izstopa Združenega kraljestva iz eh, Evropske unije, da bomo imeli neko podlago za sodelovanje. Tu gre tudi za ukrepe narejene po miru. Vid, predvideti je treba možnost, da bi taka partnerstva začela veljati pred koncem prehodnega obdobja. Partnerstvo mora biti fleksibilno, brez eh, mednarodnih pogodb. Predlagamo sodelovanje na podlagi skupnih interesov. To si želi tudi London to partnerstvo mora biti sorazmerno. Sorazmerno je pomembna beseda. Bolj, ko bo Združeno kraljestvo sodelovalo z EU na področju sankcij ali vojaških operacij, bolj bodo posvetovanja za London intenzivna in tesna. Torej, za nas je pomembno tako sodelovanje in pripravljeni smo sorazmerno povečati intenzivnost naših odnosov, pač glede na to, kako se bo odzivala, eh, odzivalo Združeno kraljestvo. Torej, Združeno kraljestvo se je odločilo, da bo ta klub zapustilo. Tako so se odločili, njihovo eh, odločitev spoštujemo in eh, britanski minister ne bo več sodeloval pri sprejemanju kolektivnih odločitev na tem področju. In še enkrat ponavljam, London bo med našimi najtesnejšimi zavezniki in eh, slišal se bo tudi glas Londona. Torej, vsakeč, ko srečam eh, nacionalne eh, parlamentarce, sem vesel in zato se želim. Eh, Evropskemu parlamentu Davidu McAllisterju eh, odboru zahvaliti za spremljanje Brexita, za delo, ki ga upravlja na tem področju. Eh, zahvaljujem se vam tudi za vaš prispevek pripraviti rezolucije. In vem, kaj pričakujete. Že od samega od začetka smo rekli, sem rekel, da ne želimo barantati eh, trgovina na eni strani, varnost na drugi strani. Od samega začetka smo želeli ohraniti močne povezave na področje varnosti in obrambe s Združenim kraljestvom. Ampak tako partnerstvo, tu gre v bistvu za meddržavno pogodbo, zahteva en minimalni pravni okvir in zato želimo imeti tak pravni okvir in. Zato pa je potrebno, da Združeno kraljestvo ratificira eh, sporazum o izstopu. Če tega ne bo, bo veliko posledic. Jaz si ne želim izstopa brez dogovora, ampak za tak izstop smo se tudi pripravili. Zavedati se moramo, kaj ta nov deal pomeni, tudi za našo varnostno parstvo. To pomeni prekinitev razprav o skupni viziji. To pomeni manj angažiranosti na eni in drugi strani. To pomeni. Re, omejitve pri izmenjavi obveščevalnih informacij, potem tvegamo tudi razlike pri sankcijah in, kot sem rekel, omejeno izmenjavo obveščevalnih informacij. Če eh, eh, sporazuma ne bo, Združeno kraljestvo ne bo več sodelovalo v skupnih projektih, kot je naprimer eh, projekt obramne agencije, potem ne bo eh, Združeno kraljestvo sodelovali tudi v strukturiranem sodelovanju. Ta nov deal predstavlja tveganje, kajti, kot smo rekli, eh, skupnega okvira ni, niti ni ene eh, izjave o skupni viziji. To so strateške razlike. Federica Morgarini ima dialog na visoki ravni, In ta dialog na visoki ravni nam bo omogočil še naprej imeti stike z Združenimi kraljestvi. Še vedno bomo lahko izmenjavali nekaj eh, informacij, ampak bolj unilateralno in sodelovali bomo seveda tudi v okviru NATO in v okviru bilateralnih vojaških operacij, ki sem jih omenil prej. Večkrat sem že ponovil, žal mi je, da je prišlo do brexita. Kljub temu pa moram narediti vse, kar je v moji moči, da bo Brexit potekal na urejen način. Kaj ti? Sicer bo Brexit luz luz, nihče ne bo nič dobil, nihče ne bo imel te eh, koristi. Eh, tu mi nihče ni znal pokazati, kakšna naj bi bila dodana vrednost takega izhoda. Torej, zato bi bilo treba stvari izvesti na najbolj inteligenten način. Iz tega pa se moramo tudi veliko naučiti, kaj ti vi ste politiki, jaz sem politik in mislim, da bi bilo korisno, da vsi razumemo, zakaj je 52 odstotkov britanskih državljanov in tudi veliko državljani v Evropi eh, proti Evropi. Zakaj eh, toliko ljudi glasuje, proti, eh, glasuje pardon, za proti evropske liste na volitva? Mislim, da še ni. Eh, prepozno, da se iz Brexita nekaj naučimo in poskušamo potem odgovoriti eh, sodržavljanov, se odzvati na njihove skrbi. Eh, in državljani nam pravijo, da je za njih zaščita pomembna. In za Združenim kraljestvom moramo na nov način, v novem okviru sodelovati tudi na področju varnosti in obrambe. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Najlepša hvala za vaše uvodne komentarje. Kolegice in kolegi, zelo dolg se znam, prošen za govor imam, torej veliko vas je, ki želite zastaviti vprašanje ali pa podati svoje stališče. Strižnil sem se, da bo gospod Brni eh, sprejel prispevke treh kolegov in se potem na to odzval. Torej ne bomo najprej slišali cel seznam prispevkov, temveč v sklopu treh. In uh, glede na to, da želimo, da bi bilo to čim bolj zanimivo, bi prosil, da ste čim bolj jedrnati, tako da uh, bomo s tem tudi pošteni do tistih ostalih kolegov, ki čakajo na govor, na besedo. Začeli bomo s, s predstavnico baroneso Armstrong v imenu Združnega kraljestva. Dobro jutro sem skupaj prihajam iz predstavniškega dela, torej zgornjega dela parlamenta. Če bi prišla iz spodnjega dela parlamenta, bi danes imela veliko več dela. Eh, sem pa tu zato, da razmislim in premislim to, kar je povedal gospod Barni, ampak tudi poročilo, ki ga je naša Lordska zbornica predstavila prejšnji teden o prihodnem odnosu med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Naslov je Beyond Brexit, How to Win Friends and Influence People, torej kako prepričati ljudi in s tem pridobiti prijatelje. In upam, da boste moje besede vzeli in imali tem, razumeli v tem duhu. To poročilo je predvsej obsežno in dokazuje, da obstajajo tri glavna področja, poleg tega bistvenega, kar je že omenil gospod Barnier. Obstajajo tri je ključni elementi za naš prihodni odnos ne glede na negotovost, če sem zelo skromna v izrazu, glede tega, kaj se dogaja z dogovorom o omiku, ampak vladna premisa v tem dogovoru in v politični izjavi ponuja resnično strukturo za prihodni dialog in ta bo verjetno se ohranila tudi v katerem koli dogovoru, ki bi bil sklenjen. Menimo, da moramo te stvari res zelo previdno raz, eh, peljati, izpeljati in pri tem se navezujem na gospoda Barneja, da moramo to storiti na tak način, ki bo presegal zgolj formalno strukturo in angažiral uh, vse tiste, ki so zaskrbljeni zaradi svoje prihodnosti, gospodarske prihodnosti in tako naprej. Le na ta način bomo lahko ustvarili več podpore za resnično sodelovanje. Kot drugo, obstajajo seveda tudi manj formalne poti, ki pa so prav tako pomembne. Tukaj gre za vprašanje obrambe, varnosti in tudi drugih agencij, v katerih Združeno kraljestvo ne bo celoti sodelovalo, vendar pa bo moralo z njimi imeti nek odnos. Torej, ugotoviti bomo morali, kako bo to delovalo in kako bo Združeno kraljestvo zastopano v Bruslu, kako bo predstavništvo Združenega kraljestva v Bruslu delovalo učinkovito, če tudi nismo člani. Baronica, res mi je žal, ampak dve minuti časa ima vsak govornik, bi lahko prosim skleniti. Ja, reči sem hotela, da obstajajo veliki mednarodni izzivi in da smo v tej težavi zaradi oskega nacionalizma, identitecijske politike in populizma. Referendum je potekal med migracijsko krizo v Evropski uniji in to nas je prizadelo, to pa so potem izkoristili skrajniši tako z leve in desne In to je sedaj pred vsako državo, to, s tem se sooča vsaka država in poskrbeti moramo, da bomo skupaj sodelovali na takšne načine, da bomo s temi izzivi lahko, uh, da bomo tem izzivom lahko kos in da bomo poskrbeli za sodelovanje in, uh, in demokracijo, tako da bo Evropska unija lahko prihodnje še cvetela. Hvala. Hvala. Mi, evropejci, smo bili zelo prijazni z našimi <laughs> britanskimi prijatelji. Naslednji govorniki bodo imeli dve minuti na voljo. Najprej gospod Škotske, Alan Smith. Hvala, gospod predsednik. Škoti smo zelo redko besedni, vendar pa naše besede štejejo. Ne bom tukaj se do, sedaj lepo rečil, ampak dvoje bi izpostavil. Tudi jaz bi um, želel da se ohrani neka enotnost eh, namena 27-terice. Resnično sem tudi sam žalosten zaradi Brexita, hkrati pa mi je nerodno zaradi uh, kaosa, v katerega se je spustil Westminster. Tako da mi je res žal, da se morate pogovarjati s temi sogovorniki, ampak žal mi je, ampak nekaj časa boste še morali potrpeti z nami. In žal mi je, da je dogovor brez oziroma izhod brez dogovora postal bolj verjeten v zadnjih 24 urah, kar močno obžalujem. Uh, S kolegi smo že prej povedali, da uh, se je treba vprašati, kako bomo uh, lahko zagotovili pravice državljanov v ločeni, uh, ločenem sporazumu. Veliko državljanov je v resničnih težavah, ne nujno premjerka in moramo jim dati določeno javn, uh, jasnost in tukaj prevzeti svoje uh, odgovornosti. Tudi kar zadeva finančne doložbe, z velikim interesom sem prisluhnil vašim predlogom glede strukturiranega sodelovanja na področju odbrambe, ampak tudi kar zadeva finančno sodelovanje Združenega kraljestva prihodnih evropskih programov, programih. Vem, da tukaj ni uh, nujnega dogovora med eh, dr komisijo in državami članicami glede finančne ureditve, ampak morda bi lahko povedali, kaj lahko pričakujemo pred prihodnimi pogajanji, če bomo spoh prišli do te točke. Hvala lepa, Ellen. Tretji govornik za dve minuti pa je gospod Piro iz Romunije. Uh, you, Najlepša hvala za ta za to sejo med eh, vami in parlament, nacionalnimi parlamenti in naj povem, kako eh, cenim eh, delo gospoda Barnjeja in celotno ekipo. Opravili ste res ogromno. Zdaj pa, če dovolite, bi nadaljevala v materinščini. Glavni cilj je urejeni izstop Združenega kraljestva in tudi strateški odnos in zelo konkreten odnos med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Tukaj moramo v tem procesu dati prioriteto temu, da se okrepi enotno 27 terice. Ob tem pa se moramo seveda naslanjati na osnovna načela Evropske unije. Od vlade Združenega kraljestva pričakujemo konkretne korake. Brexit bo vplival tako tako na gospodarstvo kot na pravne vidike, vendar pa se tukaj zanašamo na angažiranost Združenega kraljestva eh, tudi in predanost var, eh, varnosti v EU. Mislimo, da tukaj lahko najdemo neko stičišče na področju varnosti in obrambe, kajti imamo skupne interese in skupne evropske vrednote. Romunija bo podpirala okrepljeno partnerstvo v, na področju zunanje in uh, varnostne politike z Združenim kraljestvom, pri tem pa bomo se osredotočili na strateške interese Evropske unije. Imeli bomo tudi močno dvostransko partnerstvo, ki bo moralo slediti tem načelom. Hvala. Hvala lepa. Torej, prvi krok je zaključen. Mišel, izvoli. Hvala lepa, David. Najprej, gospa Piro. To, kar ste rekli in česar si želite v imenu svoje države, ki ima zelo nevralgično pozicijo v tem delu Evrope, strateško pozicijo. To je zelo pomembno za nas. In to je ilustracija tega problema, kot sem eh, in kot bi lahko rekel gospe Armstrong. In o tem sem tudi govoril dosedaj v svojih govorih. Vsi potrebujemo strateško partnerstvo z Združenim kraljestvom. Za tako partnerstvo imamo že elemente, imamo že okvir, zahvaljujoč tej politični izjavi. In to ni kontradiktorno, to ni v nasprotju s tem, kar eh, na dvostranski ravni Romunija, Nemčija, Francija, eh, Estonija, Litva že počno ali bodo počeli, da z Združenim kraljestvom. Tako na področju politike, programov in tako naprej. In potem je tu še NATO. Nekatere članice EU so članice NATO in njihovo članstvo v NATO se bo nadaljevalo takšno, kot je bilo. Tu, tu gre seveda tudi še za prihodnost NATO. Ampak po drugi strani, kako se bomo organizirali? Združeno kraljestvo je v izstopanju ker želi izstopiti. In odslej bo Združeno kraljestvo drugače sodelovalo z, eh, v, v pobudah Evropske unije. Gospa Armstrong, eh, ni isto biti članica EU in ali biti zunaj EU. Ne, to velja tudi za vse druge oblike, vse druge področja. In treba bo najti nove oblike, nove okvire sodelovanja. Govoril sem o strateškem sodelovanju in govoril sem o petih orodjih, ki bi jih lahko uporabimo. Že ta orodja lahko zajamčijo ta politični in strateški dialog. Ampak posledice bodo, gospa Armstrong, vaša država se je odločila, da zapusti Evropsko unijo, enotni trg, eh, carinsko unijo, vsaj do sedaj zapuščate tudi 750 mednarodnih sporazumov, mednarodnih pogod. A ste slišali, kaj sem rekel? 750. Mehanično, eh, pravno gledate, izstopate iz Eurotoma, Europola, vseh eh, trgovinskih agencij. To je čisto mehanična posledica izstopa Združenega kraljestva iz EU. Ne bi želel uh, Eh, bolj na dolgo in široko govoriti o tem, kaj se dogaja v Združenem kraljestvu. To je eh, politična kriza, to je eh, politična slepa ulica, ki pa sta po moje globlje kot pa samo vprašanje Brexita. Mislim, da tu ne gre samo za Brexit, ne gre samo za ta sporazum, ki je pred nami, ne gre samo za varovalko za Irsko. To, kar je pri vas, je nekaj širšega. Eh, kolegi eh, lahko eh, povejo tudi nekaj o tem, kakšno je naše mesto na svetu, kakšen je model gospodarstva, ki ga je treba izbrati. Vse to vstopa v razprave v Združenem kraljestvu. Seveda bom spoštoval to, kar se bo odločil britanski parlament. Vas poslušam redno. In to je kar stim, stimulativno. Zelo stimulativna razprava. Ampak moj odnos do tega vprašanja ostaja enak. Hodo mi je, da je do Brexita prišlo. Nikoli niste slišali iz mojih ust kakšne poniževalne besede, maščevalne besede. To je moj odnos do tega vprašanja, ampak sedaj ste vi tisti, ki morate prevzeti svojo odgovornost. Prejšnji teden je Evropski svet sprejel odločitev, ki pomeni točno to, odpira pot eh, Združenemu kraljestvu, da prevzame svoje odgovornosti ali sprejme eh, sporazum, ki smo ga sprejeli skupaj na pravi pravne podlage. Ali pa se boste odločili, da boste odšli brez sporazuma, to je odločitev eh, Združenega kraljestva, to je tudi odgovornost Združenega kraljestva. Ali pa se boste odločili, da boste zaprosili še za eh, naslednjo odložitev, za dodatna pogajanja, ampak morate povedati, zakaj ali gre za, zaradi nacionalnih težav, ali gre za politični proces, ki zadeva vaše politične stranke, jaz ne vem. Ampak tu se postavlja to vprašanje, zakaj to podaljšanje. Pa da ne omenja dejstva, da bi v tem primeru morali organizirati evropske volitve v Združenem kraljestvu maja meseca. In potem je tu še finančna uredba. Če, eh, če eh, dogovora ne bo, rekli ste, what about a no oh, deal? Če pride do dogovora, če bomo spoštovali obljube, ki smo jih dali, zaščitili 100 tisoč ljudi, za katere gre in potem bomo upoštevali tudi dvoletno eh, prehodno obdobjo. Proračun je sedaj do 2020. Če pa dogovora ne bo, je pa vse drugače. Kajti odsotnost dogovora pomeni odsotnost zaupanja. Jaz pa mislim, da zaupanje potrebujemo, če želimo razvijati državo prihodnje odnose med nami. Vaša država bo, bo morala sodelovati z nami, mi pa z vašo državo. Mislim, da bo samo nekaj mesecev eh, poteklo, preden bo Združeno kraljestvo zaprosilo za začetek pogajan o prostostrgovinskem sporazumu, o e, transportu recimo. In v tem primeru bodo e, teme iz Brexita vedno prisotne irska finančna uredba, se pravi finančne obveznosti Združenega kraljestva, ki so pravno zavezojoče, in potem pa vprašanje naših Eh, sodržavljanov. Ta vprašanja bomo ponovno odpirali. Če nas bo Združeno kraljestvo zaprosilo, da se začnemo pogajati o trgovini, bomo ponovno postavili ta vprašanja. To so prava, realna vprašanja, se pravi državljani irska finančne eh, obveznosti Združenega kraljestva. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji tri govorniki so iz Evropskega parlamenta, gospod Salafranka, gospod Anželj iz Luksemburga in gospod Freund. Gospod Freund. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Bi se kar pridružil v imenu ELS besedam, ki jih je izrekel predsednik. Resnično cenimo odgovorno, resno delo, ki ga je opravil kolega v teh težavnih okoliščinah v svetu, ki je vedno bolj povezan med seboj, ko je vedno več grožen in ko je vedno več avtoritarnih sil v sponu. V tem kontekstu bi vas, gospod Brnje, rad nekaj povprašal. Namreč zanima me, kaj se bo zgodilo z prihodnimi odnosi, kaj bo s porazumom. Namreč skrbi nas predvsem to, kaj se bo zgodilo do 12. aprila. Zato me kot prvo zanima, gospod Brnje, kaj se zgodi, če ne bo sporazuma kaj če bo prišlo do izstopa brez sporazuma, kaj se bo zgodilo z vsemi računi, o katerih smo se že dogovorili in se nanašajo na to, koliko mora Združeno kraljestvo plačati. Po včerajšnjem glasovanju je spet odprta pot za različne možnosti. Naj bi celo ponovno glasovali o sporazumu. Včeraj so za malo glasov izgubili glasovanje o možnosti, da bi ostali v carinski uniji. Zanima me, ali bi se potem pogajali na podlagi trenutnega sporazuma ali bi sklenili nov sporazum. Kako gledate na razprave, ki trenutno potekajo? Namreč vsakašna sprememba sporazuma bi od nas terjala več časa. Zato me zanima, katera možnost od teh je za Evropsko unijo najboljša ali obstaja možnost, da se sklene nov sporazum. Hvala. You, Ignacio. Hvala, Ignacio. Gospod Anžel iz Luksemburga. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gospodu Barnejo se želim zahvaliti za to, ker je vedno toliko pomena in časa posvetil dialogu z nacionalnimi parlamenti. V Luksemburgu smo ga v parlamentu eh, trikrat eh, imeli v gosteh in To je bilo dobro tudi za javno mnenje in naši državljani so se začeli, zahvaljujoč tudi njemu, zavedati, da je Evropa več kot samo eh, politični projekt, kot eh, gospodarski projekt, ampak da je Evropa tu zaradi državljanov. In za zahvaljujoč tem pogajanjem in zahvaljujoč vaši prisotnosti se lahko eh, zahvaljujemo, eh, da eh, se je to mnenje izboljšamo. Želel uh, bi uh, izpostaviti enotno 27 držav članic vizavi Brexitu. Kako pa boste zajamčili uh, obstanek te enotnosti med 27 članicami, kaj je treba narediti, da v naslednjih letih ohranimo to enotnost. In eh, zadnje vprašanje, ali ste že identificirali vprašanje oziroma občutljive elemente, eh, ki bi lahko eh, ogrozili enotnost 27 član v prihodnih pogajanjih z Združenim kraljestvom? Eh, Eh, prav tako želim povedati, da je tako imenovala eh, Barnjejeva metoda, metoda, ki je transparentna in ki daje veliko upanja za prihodnost EU. Hvala lepa. Naslednji pa je gospod Freund, eh, predstavnik Avstrije v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Dovolite, da se vam najprej zahvalim, gospod Barnier, za to izredno delo, ki ste ga izpeljali. Uh, ko ste začeli, si predstavljam, da si niste predstavljali, da boste tukaj na tej točki 2. aprila in nam boste razlagali, kaj se je zgodilo 29. marca. Po drugem glasovanju o Brexitu v, združ v Združenem parlamentu je tako in pred morebitnim četrtim glasovanjem o tem dogovoru. Ne razumem, kako je jasno in legitimno glasovati štirikrat, štirikrat o isti temi v parlamentu v razdobju štirih ali dveh mesecev. Isti politiki, ki uh, predstavljajo ta zakon štirikokrat, pa ne želijo sprejeti drugega referenduma tri leta potem, ko so ljudje glasovali. Uh, Morda je to povezano z dejstvom, da se konservativci bojijo, da bi se Britanci bolj udeležili tega referenduma, kot se hodič bori svete vode oziroma uh, uh, blagoslovljene vode. Morda se borijo, da bi laboristi okrepili gibanje socialno-demokratskega. Uh, političnega tabora v našem parlamentu. Ne vem, ali se boste s tem strinjali. In to pravim zaradi tega, ker sem tukaj zadnjič, zadnjič sem na odboru uh, za zunanje zadeve. Zato bi se zahvalil tebi, David, za ogromno delo, ki si ga naredil, za zelo nepristransko delo. Uh, Eh, odkar si prevzel vodenje tega odbora in vsem članom odbora za zunanje zadeve želim vse dobro in upam, da bodo še naprej delali v smeri močne, samozavestne in tudi skupne zunanje politike. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Freund. To je sicer zadnja seja. Zato se vam res zahvaljujem za te prijazne besede. Mi še lahko vzamemo še enega govornika, morda bomo tukaj slišali drugačen britanski pogled, namreč Lord Keenan iz Lordske zbornice. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Zelo toplo smo danes bili sprejeti. Prej se me pravzaprav se bal priti. Demokratični ustroj je nekaj zelo, zelo um, delikatnega, naš pa trenutno ne deluje in lahko vam povem, da ni nič, kar bi bil bolj bolelo in pravzaprav smo utrpeli veliko. Um, bolečin zaradi tega. Lahko ste si prebrali tudi analizo na BBC, ampak srednjeročna analiza je ta zelo tesno, zelo budno sem prisluhnil gospodu Barnjeju, ki je govoril o tem, koliko dela je potrebnega na srednji rok, da bi se razvili. Gre za, za razvoj odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom in gre tudi za razvoj Evropske unije same, kajti zelo pomembno je obravnavati skrbi, ki so privedle do tega, da je 25 odstotkov britanskih državljanov glasovalo za izstop, kajti te skrbi obstajajo tudi v drugih državah in če se jim ne boste posvetili, bo imela Evropska unija pred sabo še več problemov. Mislim, da je zelo pomembno, da nacionalni parlamenti sodelujejo v tem razvoju evolucije, v tem procesu evolucije. Uh, ne le zato, ker obstaja veliko odločitev, za katere bo potrebna, so, potrebno soglasje. Ja, in vsekakor tukaj ne bo vprašanje glasovanja z kvalificirano večino. Ampak skupni cilj vseh parlamentarcev mora biti zasledovanje miru in blagostanja za svoje volilno telo ali pa v primeru eh, Lordske zbornice prid naših državljanov. To, kar sem z veseljem danes opazil, je, da je prisotna tukaj tudi Norveška. Norveška seveda ni članica Evropske unije in resnično upamo, da boste tudi nas v prihodnje vabili na ta forum, kajti zelo evropejski se počutim v tej sredini. Kakorkoli že in veliko krat uh, ga narobe citirajo, naš uh, veliki evropejec gospod Churchill je menil, da je srečevanje vsekakor boljše. Uh, in pogovor boljši kot to, uh, kar imamo zdaj. Hvala lepa. Drugi krok, torej Mišel, izvoli beseda je vaša. No, kar nasmehnite se, Lord. In uh, smehljali ste se, ko ste omenili Norveško. Naj vas spomnim, Norveška se je odločila, da ne bo članica Evropske unije, čeprav smo to predlagali, ampak ona se je odločila, da bo sestavni del enotnega trga in da ji ni tako slabo, kajti eh, norveški trg sedaj ni avtonomni nacionalni trg, ampak je to trg, ki prispeva in dobiva od evropskega enotnega trga. Eh, in eh, nekje tu sedi tudi eh, norveški politični svetovalec. Eh, in on je že tu uh, približno deset let. Lord Kinnell, sami ste omenili uh, razprave, tako gospod Freund in težave v teh britanskih razpravah. Sam ne bi tega uh, komentiral, niti ne bi komentiral britanskega postopka, ki ga spoštujemo, ki je včasih presenetljiv, kot ste rekli, gospod Freund. Ta glasovanja eno za drugim, mogoče jih še ni konec slišal sem, da bo mogoče prišlo do še ene serije indikativnega glasovanja po včerajšnjem večeru. Torej, ta proces verjetno še ni končan in dokler bo obstajala možnost, seveda spoštojoč britansko razpravo, da sami Britanci prevzamejo odgovornost za ta dogovor, potem moramo uh, tako možnost podpirati, ampak kriza je resna, kot sem ravno kar povedal gospe Armstrong. Nihče ne more biti vesel tega, kar se dogaja v Združenem kraljestvu. Lord Kinnell, ja, potrebovali bomo energijo, ne glede na okoliščine. Če bo vse v redu, bomo začeli z novimi pogajanji in upam, da bo to mogoče v najkrajšem možnem času. In mi smo pripravljeni, Lord Killen, mi smo pripravljeni. Evropska komisija bo imela eh, odgovornost v imenu Evropske unije voditi ta pogajanja na vseh tistih področjih, ki so omenjena v tem besedilu. Prav gotovo to pomeni približno 12 paralelnih pogajalskih mis. Torej, generalne direkcije so pripravljene pripravljeni smo svet, eh, eh, svetu in parlamentu predlagati pogaj, eh, pogajalski mandat in delali bomo čim hitreje. Teh 12 pogajalskih mis bo treba koordinirati na vseh področjih. Pogajalo se bo na, o policijskem sodelovanju, o pravosodnem sodelovanju, o trgovini in tako naprej. Pripravljeni smo, kajti časa ne bo veliko. Eh, torej, če se bo eh, tranzicijsko obdobje podaljšalo, bo to pomenilo 3-4 leta, ampak še vedno to ni veliko, če se spomnimo, koliko časa so trajala pogajanja s Kanado ali Japonsko. Ampak mi smo pripravljeni. Lord Kennel, ampak sicer, kot sem eh, povedal, nekoliko izven svoje vloge poga, pogajalca, saj sem le politik, nisem samo tekrotat. Kajti, ni še prepozno se naučiti česa iz Brexita, prisluhniti državljanom, se odzvati državljanom, ki jih skrbi trenutno situacija. In tega razumevanja vedno ni. In to je razprava, ki bo potekala v teh mesecih pred evropskimi volitvami. In to je tudi izziv za. Eh, Evropske parlamentarce v naslednjih petih letih. Gospod Anžel, najlepša hvala za vašo pohvalo. E, s to metodo bomo nadaljevali, verjetno bo koristna tudi v drugih okoličinah, ampak ni padla z neba. Ta volja e, je volja vseh šefov vlad in držav, Luksemburga in drugi. Kaj ti vsi vodje vlad in držav so se zavedali in se zavedajo resnosti tega vprašanja, resnosti Brexita? E, Poglejmo si, kakšen je geopolitični kontekst, eh, kaj se dogaja v sredozemlju, Libiji, Siriji, ZDA, eh, ruski, kitajski vplivi. Vse to ustvarja občutek resnosti tega trenutka. Še bolj kot v preteklosti eh, se zavedamo, da je bolje biti skupaj, da se soočimo s temi izzivi. Bolje stopiti skupaj, kot pa se soočati vsak zase s tem. In zato obžalujemo to britansko odločitelj, da ostanejo sami na mesto solidarnost. In prav tako smo pripravljeni spremeniti tisto, kar je v Evropi treba spremeniti. Kar pa zadeča enotnost v prihodne, če bomo ohranili to metodo, ki ustvarja zaupanje, me stvari ne skrbijo preveč. Seveda bodo eh, razprave, seveda se bojo pojavljale razlike, kajti 27 držav članic eh, nima enakih eh, mnen, glede na to, da so tudi eh, različno oddaljene od Združenega kraljestva, da so njihove gospodarske in socialne eh, okoliščine drugačne. No, enemu od novinarjev Sky Newsa sem odgovoril, o, e, ker, mi je, ker mi je govoril, ali niste pre, e, preveč e, trmasti, ali niste pre, preveč okopani na svojih bregovih. In sem mu rekel, ne, tu ne gre za barantanje. Ne, moramo si dovoliti, da ogrozimo enotni trg. Tega se Britanci dobro zavedajo, kajti ustvarjali so ga, eh, ga z nami 43 let in zaradi enotnega trga nas spoštuje ta ameriški in kitajski predsednik. Tu gre za integriran sistem, tu so skupne norme, norme skupni standardi, certifikati, skupni nadzor in nad vsem tem eh, skupno sodišče za vse. Ne more uh, biti ena država z eno roko, <laughs> pardon, z eno nogo notri, z drugo uh, zunaj. In to sem poskušal eh, razložiti Združenemu kraljestvu. Ne more si ena država privoščiti, da bo imela samo tisto, kar ji odgovarja. Kaj ti tu? Gre za vse uh, države. Uh, iz Čekarsa smo zavrnili dve točki. Po eni naj bi dobili samo prednosti carinske unije, eh, ne pa obveznosti in druga točka je zahtevala 25 eh, odstotkov spoštovanja pravile notnega trga in eh, nespoštovanje ostalega. In rekel sem, ne, to ne gre, kaj ti gre za spoštovanje pravil. Tu ne gre za dogmatizem tu ne gre za nepopustljivost, gre za organiziranje procesa izhoda. Ne bomo uničili tega, kar smo, samo zato, ker Britanci odhajajo. Stvar je enostavna. Gospod Sala Franka, gospe Smith sem ravno kar uh, odgovoril uh, v zvezi s proračunom. To vprašanje ostaje odprto. Če ne bo dogovora, potem bomo v vseh naslednjih eh, pogajanjih odpirali ta vprašanja. Državljani, eh, finančna uredba, Irska. In tu bo na ta vprašanja potrebno najti odgovore, da bomo lahko ustvarili novo podlago za zaupanje. Kajti pravno gledamo, smo odpravili odlično delo in elemente tega dogovora bomo uporabili, ampak mini dela ni, ne bo. Če eh, dogovora ne bo, potem to pomeni, da tudi zaupanja več ne bo, to pomeni, da bo tudi veliko eh, nereda, turbulenc na obeh straneh, tudi čeprav smo mi pripravljeni na to. In potem bodo verjetno Britanci prišli nazaj in nas prosili, da ponovno začnemo razpravljati o določenih temah in takrat bomo začeli ponovno graditi zaupanje. Ampak do konca, samo na koncu še nismo, predsednik Juncker je rekel, da je potrpljenje evropejcev na meji. Meni potrpljenja še mečkano ostaja, ampak do konca bom upal, da bo britanski parlament izkoristil to priložnost in naredil to, kar je prav, da bo ratificiral eh, ta eh, dogovor. Mogoče eh, bomo nekoliko popravili in spremenili to izjavo, ki sem vam jo pokazal, to politično izjavo, to je možno v določeni meri. Ampak upam, da ne bomo vrgli pod mizo vsega dela, ki je bilo opravljeno, kajti za organiziran in urejen odhod Združenega kraljestva je ta dogovor edini možni dogovor. Uh, Hvala, Mišel. Torej, ostati moramo mirni, z indikativnimi glasovanji treba očitno nadaljevati. Veliko časa je še, tako da sledimo postopkom v spodnjem delu parlamenta z veliko občudovanja. Zdaj pa naslednji štiri govorniki. Je v redu, Barnje, gospod Barnje, če imamo štiri? Gospod Tenak, potem gospod Bize, gospod Nat in potem gospod Kovač. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Zelo osebna bo moja a, predstavitev, kajti predstavljam manjšinsko proevropsko stališče znotraj konzervativcev, kar zadeva celotni Brexit. Strinjam se z Mišelom Brnjajem. Kar se mene tiče, je Brexit zelo sebičen in uničujoč. Proces brez smisla, vendar pa ima Združeno kraljestvo neko var, varnostni presežek, imamo učinkovite vojake. Amerike, posebni odnos z Združenim kraljestvom, povezave s Commonwealthom, tako da je bila Evropska unija del naše arhitekture na področju varnosti obrambe zunanjih zadev. In zdaj bo treba vse to. Te meje, te, te povezave presekati in to bo boleče za obe strani, tako da boste obe izgubili. In prejšnji teden je v mojem volilnem kraju o, izgubila središča Atalanta, ki je bila zelo dober primer. Um, operacije na morju, ki ga je vodilo Združeno kraljestvo za boj proti piratstvu. Združeno kraljestvo ima zelo tesno eh, varnostno partnerstvo z 27-terico. Najprej sem menil, da bi lahko eh, Združeno kraljestvo imelo status opazovalke v odboru za SZVP. Prav tako sem eh, rekel, da bi bilo dobro ponovno razmisliti o uniji, obramni uniji. Sedaj pa po včerajšnjem večeru ni jasno, kje se bo Brexit končal. Lahko se zgodi, da bo Eh, gospa Meva dobila podporo za, sedaj je tudi možnost drugega referenduma. Kot veste, je ta opcija bila pravzaprav ena od opcij, ki je dobila največje število glasov za, le z manjšo razliko je bila poražena. Sedaj pa smo na nekem previsu z vidika varnosti zunanje in notranje varnosti. Evropska unija je, oziroma Združeno kraljestvo je lahko uh, sodelovala znotraj uh, Eurojusta, Europola, Prumsko rez, uh, rez, uh, pogodbo smo imeli, SIS, vse to bo šlo skozi okno, če ne bomo imeli dogovora. Veliko bolje je delovati znotraj SVOP in SZVP. Torej kako bomo rešili varnosti, notran, eh, vprašanje notranje varnosti, če ne bomo imeli eh, dogovora, kako bomo sploh imeli dostop do varnostnih podatkovnih baz, to je zgolj eno od vprašanj. Hvala lepa, gospod predsednik. Tako kot številni bi se tudi sam rad eh, zahvalil Mišelu Barnjaju za upravljeno predano delo. Imam pa še eno vprašanje, ki se nanaša na enega od dveh eh, indikativnih glasovanj od včeraj, govorimo o carinski uniji. Čeprav razumem, je ta carinska unija, pri kateri je zmanjkalo par glasov, precej drugačen predlog, kot je sporazum, ki je bil sprejet 25. novembra. Gospod Barnek, kot ste rekli, enotni trg, največji trg na svetu je veliko več kot zgolj gospodarstvo, zajema tudi vrednote. Če se dotaknem še sklepov Čekrsa 6. julija, naši britanski kolegi so si zamislili celo to, da bi po tem, kako bi rekel, odhodu iz Evropske unije, izvajali večstopenski dumping. In če to potem preberem skupaj s tem, kar je rekel gospod Leitinger, ameriški ministr za trgovino, ki je predlagal britanskim kolegom, da trgujejo z njimi tudi pri prehrambenih proizvodih, ta trgovina bi bila vredna nekje 30 milijard evrov, bi to pomenilo, da bi Britanci morali spremeniti standarde in pravila na področju kmetijskih proizvodov. Zato me zanima, če bi včeraj bil podprt predlog za carinsko unijo, ali bi mi to sprejeli, ali bi sprejeli še kakšno varnostno mrežo s tem v zvezi, ali bomo potem dopustili Britancem, da no, se zadnje vstopijo na naš trg tudi brez sporazuma. Hvala lepa, naslednji govornik pa je gospod Javier Nart. Gracias, David. Hvala, David. Sam se strinjam z vsemi pomisleki in bojaznimi, ki smo jih danes slišali strani vseh tistih, ki so proevropski in sam sodim med njih. Zato ne bom tega pojasnil. Mislim pa, da smo priča zdaj kafkovski situaciji. Dve minuti predtem, ko bomo padli v brezno, torej osem dni pred izstopom, govorimo o projektih, o prihodnem sodelovanju in tako naprej. Dve leti smo imeli za to vidimo, kakšen je britanski politični kaos v tem trenutku. Mislim, da smo v podobni situaciji kot eh, nekdo, ki želi rešiti kolega, ki se utaplja in na koncu utoneta oba. Tu ni na kocko postavljeno Združeno kraljestvo, temveč je na kocko postavljena Evropska unija, kar me skrbi. Alternative so jasne, novega sporazuma ne bo, če pa bi morali skleniti nek sporazum, me zanima na kakšen način. Namreč dve neznanki se pojavljata. Volitve v Združenem kraljestvu. Kdaj, zakaj, na podlagi katerega projekta, če je vlada v Združenem kraljestvu takšen kaos in iz tega kaosa niso našli poti v zadnjih dveh letih. Druga možnost je podaljšanje, ampak podaljšanje pomeni zmedo z Evropsko unijo, kajti Britanci bodo potem morali sodelovati na evropskih volitvah. Znašli se bomo v prečudoviti situaciji, ko bo 10 odstotkov poslancev v Evropskem parlamentu ustvarjalo zakonodajne akte, jih podpiralo, jim nasprotovalo, čeprav so izven, so znotri in so ven. Imeli bomo britanskega komisarja, ki bo del evropske vlade, ampak želi pa istočasno biti izven Evropske unije. Mislim, da je to popolno zmedeno, gre za popolno protislovje, Zdaj, gre za čisto disonanco. In to bo posredovalo tudi zelo zmedeno in nevarno sporočilo. To je nevarno za Evropo. Še nekaj bi rad povedal čisto na koncu. Faraš je rekel, nekaj, kar drži. On želi pokopati Evropsko unijo in Brexit bi lahko privedel tudi do temeljne krize v Združenem kraljestvu, tudi na Irskem in na Škotskem in na Britanci razmislijo tudi o tem, ne pa da samo ogrožijo Evropsko unijo. Finally... Hvala in sedaj še gospod Miro Kovač, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Bi, do... pa, bi rad eh, čestital Mišelu Barnjaju za odlično delo, ki ga opravlja. Pred 50 leti je nek drugi francoz, Charles de Gaulle, nasprotoval temu, da bi Združeno kraljestvo pristopilo k enotnemu trgu. Danes pa imamo francoza, ki se v imenu Evropske unije pogaja, ki pa kljub temu globoko v sebi želi, da bi Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji. Ampak to je pač zgodovina. Dragi prijatelj, mislim, da ste storili prav, ko ste podarili, katera ideja se skriva v ozadju. Namreč oni želijo ošibiti Evropsko unijo, želijo pokazati, da je moč obstajati in živeti brez Evropske unije. Sam sem osebno gledano optimist, kot je rekel Romano Prodi pred nekaj tedni. Dokazali smo, da Evropa obstaja, bi pa rad vseeno zastavil naslednje vprašanje. Ali se vam zdi, da obstaja tveganje, da bi še kdo uporabil scenarij Brexita, če bi se potem izkazalo, da Združeno kraljestvo kljub temu deluje, ne da je članica Evropske unije? Hvala. Hvala lepa, Mišel. Bi lahko potem upravili še en krok? pa potem eh, opravimo s tem zadnje govorni, še zadnjimi govorniki, morda še samo dva. Skušal biti kratek eh, in jedrnat. Najprej gospod Kovač. No, moram reči, da sem bil kar presenečen na to vašo primerjavo. No, marce skromnosti in ponižnosti z moje strani. Saj veste, da sem bil takrat, ko je vladal Dagol, bil star 14-15 let, tako da sem eh, res eh, počaščen, ampak prosim, ne delajte takšnih neprimernih primerjav. Novi francoski predsednik je po odhodu De Gola, čeprav je bil iz iste stranke, predlagal nov referendum na katerem bi ponovno odločali o pristopu Združenega kraljestva k Uniji. Takrat sem se zauzemal za to, da bi jim to omogočili. Vodil sem tudi kampanjo s tem v zvezi, ampak gospod Kovačev, Vsi tisti, ki so se zauzemali za izstop iz evroobmočja ali ki so se zauzemali za to, da bi, unij, da bi njihove države zapustile Evropsko unijo, danes o tem ne govorijo več. Noben vodja vlad ali držav tega ne počne več. Saj ni šlo za to, da bi kogarkoli želeli kaznovati, da bi maltretirali Britance, da bi se jim maščevali, nikakor ne. Vedno sem se izogibal temu, da bi v pogajanja vnesel kanček čustvenosti ali strasti držal sem se dejstev, številk, pravne podlage, pravnih odgovorov na vsa vprašanja, ki jih Brexit postavlja pred nas. Brez strasti, brez čustev. Še naprej bom delal na tak način, na podlagi številk, na podlagi dejstev, objektivno. Kot sem že prej povedal, tudi članom Lordske zbornice, ki so danes z nami. Zapustili boste enotni trg, carinsko unijo, odstopili od 750 sporazumov. Nihče tega ni pojasnil pred referendumom, ampak zdaj bo treba poštevati tudi to realnost. Poleg tega bi Javier Jonarto rad povedal, da je dejansko nastopil trenutek za to, da poskrbimo za Evropsko unijo. To sem tudi sam prej povedal. Gospod Nart kar zadeva podaljšanje, če bodo za to zaprosili, bo to od Britancev seveda terjalo, da organizirajo evropske volitve maja. Vsakršno podaljšanje pa pomeni, da se bo podaljševala tudi negotovost. Se pravi, da to seboj prinaša tako gospodarske kot politične stroške. Moja odgovornost pa je, da seveda pojasnim, kakšne bodo te posledice in vodnem vlad in držav moram pojasniti, kaj se bo zgodilo v tem primeru, da bi Britanci zahtevali podaljšanje. Če bodo za to zaprosili, bodo morali povedati tudi zakaj. Ali gre za objektivne razloge v smislu, da bodo organizirali nov referendum ali bodo organizirali volitve ali nov političen proces. V tem primeru si lahko predstavljamo, da potrebujejo več časa, ampak mi se ne bomo uh, pogajali o tem, kaj si oni želijo. Oni potrebujejo več časa za to, da razrešijo svoj političen proces. V vsakem primeru pa podaljšanje prinaša določeno ceno. In znašli se bomo spet v protislovni situaciji, ko nekdo želi zapustiti Evropsko unijo, istočasno pa bo ta isti akter sedel za mizo in se pogajal o zakonodaji in vsem drugem imel bo vse pravice, vse dožnosti, sedel za mizo, istočasno pa želivan iz Unije. Še enkrat naj podarim, da si resnično želim, da bi v teh dneh, kolikor nas še loči od izstopa, našli neko rešitev za to, da bi sprejeli sporazum. Odpreti moramo tudi vrata za nova pogajanja potem. Hvala lepa, Žoni Pzev, za njegove pripombe. Seveda spremljam razpravo, spremljam eh, glasovanja tudi o carinski uniji. Bi pa objektivno rad povedal, da če bi Združeno kraljestvo želelo sodelovati v carinski uniji, gre za eno carinsko unijo. Naša unija je pač eh, vezana na notranji trg. Lahko bi šlo za primer Turčija plus imamo naprimer Unijo s Turčijo, plus pa so kmetijski proizvodi. Ampak, eh, ko gre za blago in proizvode, so oni vezani na nas, ne morejo se ločeno pogajati z američani, pogajajo se preko nas. Mislim, da bi glede tega morali biti jasni. Strinjamo se, in to piše tudi v politični izjavi, da se bomo morali z Britanci pogovarjati o enakopravnih pogojih delovanja, ko gre za sklepanje prostotrgovinskih sporazumov. Ne bomo dopustili, da bi prišlo do kakršnih koli razlik, kar zadeva regulativo. Prostotrgovinski sporazum z Združenim kraljestvom biš predstavljal popolno novost. Mi smo se že pogajali o 30, 40 trgovinskih sporazumih z Japonsko, Kanado in Korejo na zadnje. Ampak pri vseh teh sporazumih je šlo za regulativno konvergenčnost, se pravi, približali smo svoja pravila, svoje standarde, zato da bi lažje trgovali drug z drugim. V primeru Britanije pa gre ravno za nasproten princip. Zaradi enotnega trga so zdaj del te trgovine, zdaj pa bi se radi oddaljili in zanima nas, kaj se bo v tem primeru zgodilo. Ali bodo razlike, ki bodo vladale, sprejemljive, kdo jih bo nadziral, ali bo to postalo orodje za okoljski, socialni, davčni dumping, ali bo to škodilo našim potrošnikom, ali bomo mi žrtev tega dumpinga. Saj nismo naivni. Seveda bomo imeli možnost, da se pogovorimo o vsem tem da od Britancev tudi zahtevamo, da skupaj z nami razrešijo vse te razlike, ki onemogočajo, da bi vsi imeli enakopravne pogoje delovanja. Charles Stenok, vem, kakšna so tvoja mnenja, dobro se poznava. Naj še enkrat povem, da ne moremo delovati na podlagi business as usual, torej običajno poslovanje tokrat odpade. Prevzeti moramo tudi posledice Brexita, naprimer da bi bili opazovalci v PSC in podobno. To je nemogoče, mi je žal, da moram to tako reči. Moramo pa seveda upoštevati tudi naše odnose z drugimi tretjimi državami. Tudi v tem konkretnem primeru. To, kar ponujamo eni tretji državi, moramo ponuditi tudi drugi tretji državi. Biti moramo realni, Seveda potrebujemo sporazum, zato da ohranimo določeno stopnjo zaupanja. Iskreno se mi zdi, da to, kar piše v politični izjavi, omenjamo pet mehanizmov za sodelovanje, ni namenjeno temu, da bi nekdo zahteval več ali da bi stvari počeli drugače. Imamo pet mehanizmov. Iskreno, Charles, če bomo v tem duhu izvajali te mehanizme, gre za duh dobrega sodelovanja in zaupanja, lahko storimo veliko. Lahko tudi upoštevamo britanski input, ko gre za sodelovanje in zagotavljanje stabilnosti. V to verjamem in sem prepričan. Okay, thank you, uh, colleagues. It's half past 11. Uh, Ura je pol dve, gospod komisar že čaka zunaj, gospod komisar Han, ampak res mi ne, more, ne morem dati besede še ostalim poslancem, uh, res mi je žal, ampak imeli boste še priložnost se pogovarjati z gospodom Barnejem na plenarnem zasedanju v Strasboru. Samo par nekaj zaključnih besed, Mišel, to je pomembno za nas. Če bi Združeno kraljestvo na koncu potrdilo odgovor o umiku, bo Evropski parlament tisti, ki bo imel potem zadnjo besedo. Pričakuje se, da bomo mi morali glasovati o tem, ali damo svojemu soglasju ali ne. In odbor za zunanje zadeve bo pripravil mnenje na to temo. In ko se bomo potem pogovarjali o prihodnih odnosih med EU in Združenim kraljestvom, bo spet um, odbor za zunanje zadeve prevzel vodilno vlogo pri pripravi usmerjevalne skupine v okviru svojih pooblastil, kot so predvidena v poslovniku. Torej, to, to se bo zgodilo ne glede na to, ali bo Britanija izstopila z dogovorom ali brez. Torej, dovolite, da sem še enkrat zahvalim za to, da ste prišli. Hvala vam in vaši ekipi za odlično delo v zadnjih letih, ko ste branili naše interese in veselimo se, da bomo se spet k malu videli. Nasvidenje. Thank you. faccio finta di parlare. Oda. Mir v dvorani, prosim. Lepo prosim vse tiste kolege in goste, ki bi želeli uh, nadaljevati z osebni pogovori, da zapustijo dvorano in to storijo zunaj. Imamo skupino ljudi na koncu dvorane pred sliko gospoda De Gasperija. Še vedno so zelo, zelo zaposleni drug z drugim. Odlično. Torej, nadaljujemo z naslednjo točko in pred nami je gospod Johannes Han, naš komisar za sosedsko politiko in uh, širitvena pogajanja. Dobrodošli na tej medparlamentarni seji odborov s predstavniki nacionalnih parlamentov. komisarja Hanna pozdravljam med nami še zlasti zato, ker je to zelo ustrezen čas za to razpravo, kajti prejšnji teden je Evropski parlament sprejel svoje stališča glede instrumentov na, o soseščini, razvoju in mednarodnemu sodelovanju, pa tudi o predpristopni pomoči. V pogajanjih z državami članicami bo parlament zasledoval oziroma branil svoje stališče, da v okviru VFO 2021-2027, da mora zunanje financiranje podpirati zagotavljati resnično koherentno zunanje delovanje, eh, ki ga mora podpirati tudi demokratično demok eh, pogojevanje in to morajo zagotavljati tudi ustrezne določbe za odložitev. Prav tako pa bomo še naprej ustrajali, eh, da mora parlament ustrezno sodelovati v strateškem usmerjanju in nadzoru nad instrumenti. Torej, v tem odboru smo veliko govorili in se veliko obravnavali teme širitve to bo veljalo tudi v prihodnje. Zdaj pa predlagam, da takoj dam besedo gospodu Hanu, ki nam bo povedal, uh, kako in kaj. Potem pa upamo, da bomo imeli dovolj časa za razpravo, da bodo vsi, ki bi to želeli, dobili besedo za govor. Izvoli gospod Hanes. Han. Ja, hvala. Govoril bom nemško. Najprej bi tudi sam se zahvalil, da za vabilo in za razpravo v tem formatu. Kot drugo pa razumem, da ste pravkar imeli zelo intenzivno razpravo o Brexitu. Ne vem, kako intenzivna bo pa ta raz, naša razprava, uh, kaj ti je vsekakor pomembna. Vendar pa ni tako neverjetno nujna, da moramo zdaj ta hip priti do rešitve, kot velja za odločanje trenutno v Westminstru. Moj dosije ima dve plati, gre za širitev, pa tudi po drugi strani za sosedsko politiko. V obeh primerih velja, da bodi si izvajamo stabilnost ali pa uvažamo nestabilnost. In utemeljitev za to je pre, preprosto v tem, da tako na Balkanu kot tudi v naši soseščini Eh, da je blagostanje občutno niže kot v Evropski uniji. Moj znani primer je odnos med Polsko in Ukrajino, kjer je na začetku 90-ih let bil nivo bolj ali manj podoben, danes pa je Polska petkrat ali šestkrat v boljšem položaju kot Ukrajina. In to je torej vzorec, ki ga opažamo načeloma v Beogradu, v, na Balkanu, kot tudi v vzhodni in južni soseščini. Naš strateški cilj je torej ta, lahko bi rekel celo naša vizija je ta, da bi ustvarili pas blagostanja, tako da bi te, to, zmanjšali to nezdravo vrzel, kajti to predstavlja tudi trajen problem ali pa ga lahko predstavlja. Že danes imamo v vzhodni in južni soseščini, kjer imamo približno 20 milijonov beguncev, notranjih beguncev, ki, ne, ki trenutno niso tam, kjer bi radi bili in morajo v določenih primerjih eh, zapustiti državo. In vidimo tudi, da lahko to sproži konflikte, kot je bil v Siriji, pa tudi v Libiji, v Ukrajini in deloma, ampak v manjši meri na Južnem Kaukazu, kjer um, živijo različni ljudje, ki bi žil, raje živeli kje druge. Sočasno pa imamo še ljudi, ki tam prebivajo in se ozirajo proti Evropi preko tega mehkega zidu, kjer je gospodarski nivo in življenjski pogoji veliko boljši, hkrati pa tu veljajo tudi individualne svoboščine. Naš strateški cilj je torej ta, da bi ta gospodarski razvoj spodbudili in da bi s tem tudi uveljavili in izboljšali uh, situacije na področju vladavine prave. Kajti vidimo, da bolj kot nam uspeva mednarodne naložbenike uspešno motivirati za vstop v te države, bodi si zato, da tam trgujejo ali pa še bolje, da tam ustanavljajo družbe, toliko močneje to vpliva na na kakovost eh, pravosodnega sistema, ki eh, pa je lahko delujoč, pregleden in profesionalen, le kot tak je lahko temelj za ustrezne podjetniške odločitve, da vstopajo na določene trge ali pa trgujejo z določenimi državami. To so torej naša temeljna načela in z različno intenzivnostjo jih torej uresničujemo in se jih lotevamo. V največji meri lahko to počnemo tam, kjer, partneri, kjer so partnerji potencijalni prihodni člani, kajti v tem procesu prihaja do procesa o vizumih in med pogajanji lahko tako imamo najvišji učinek vzvoda za oblikovanje takšnih procesov, da bi bile spremembe trajnostne. Imamo tudi drugi močen vzvod, drugi največji vzvod tist, ga imamo v tistih državah, ki so z nami podpisale pridružitveni sporazum ali pa prosto trgovinski sporazum, kot velja za Ukrajino, Moldavijo in Gruzijo. Potem pa v drugih stopnjah imamo tukaj še druge partnerice in tam obstajajo različne stopnje intenzivnosti sodelovanja. Če torej povzamem splošno sliko po posamezni regiji, lahko rečem naslednje, da smo v zadnjih letih na Zahodnem Balkanu v celoti gledano dosegli bistvene napredke. Vedno se zauzemam za to, da se tukaj ocenjuje daljše obdobje, kaj ti vedno znova prihaja tudi do nazadovanj, ampak v celoti gledano vidim, da je tam prišlo do gospodarskih napredkov, do napredka na področju vladavine prava in tudi, da je prišlo do določenih sprav. Naprimer, Trenutno sicer obstaja neko zatišje v dialogu med Beogradom in Prištino, upam pa, da bo to zatišje k malu premagano, kajti rešitev tega vprašanja in cilj pravno zavezujočega dogovora med obema državama, ki je končni cilj, je temeljni predpogoj za skupni regionalni razvoj. Kajti številni regionalni o, projekti so dobro in negativno odvisni od tega, da obstaja jasnost glede prihodnih uh, odnosov med državama. Ampak če tudi prihaja sedaj tu in tam do določenih problemov, smo kljub temu prišli do te stopnje, da je običajen odziv ta, da odgovorni dvignajo telefonsko slušalko in pokličajo in da se skušajo pogovoriti o tem, kako bi situacijo pomirili. Pred nekaj leti bi se to lahko sprevrglo v kakšno nasilno akcijo, zato naprimer lahko rečem, da opažamo na tem področju jasen napredek. Drug primer jasnega napredka pa je ta, da je na podlagi naše strategije za Zahodni Balkan, ki je komisija predstavila pred, le, je komisija predstavila pred letom dni, da bomo rekli, smo, da bomo sprejeli novo članico v Evropsko unijo le, če bo ta država rešila vse dvostranske spore iz izkušenj prejšnjih prihodov nismo več eh, pripravljeni uvažati nerešenih konfliktov v članstvo, kajti temu potem sledijo določeni problemi. In na srečo je to privedlo do tega, da je nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija svoje odnose z Bolgarijo uredila, še zlasti pa lahko vidimo, da se je končal večdesetletni spor glede imena z Grčijo, tako da je sedaj ta država mednarodno priznana kot Severna Makedonija. In kar naenkrat je to edina država na Zahodnem Balkanu med šestimi državami, ki še niso eh, članice Evropske unije, ki kar naenkrat nima več nobenega odprtega spora z sosedami v nasprotju z ostalimi. Torej vidimo, kakšna dinamika je tu prisotna. Pri tem pa je pomembno še nekaj in tukaj v prvi vrsti naslavljam kolegice in kolego iz držav članic. Pomembno je imeti pred očmi dolgoročno perspektivo. In kot komisija bomo ob koncu maja predstavili končno oziroma letno poročilo o napredku posameznih držav v regiji seveda pa bomo predstavili tudi poročilo o napredku Turčije. Pri tem izhajam iz tega, da bomo na podlagi tega, kar zdaj opažamo, lahko podali priporočilo tako v zvezi s Severno Makedonijo, kot tudi v zvezi z, Makeda z Albanijo, da se v pripravi na, da se začne s pripravami na pridružitvena pogajanja. Še zlasti po pozitivnem razvoju, ki ga opažamo v Severni Makedoniji, se zdi to več kot primerno. In že pred letom dni smo imeli zelo pozitivno držo, da bi 25 do 26 članic se je, je bilo naklonjenih uh, tej zamisli. Zdaj pa, ko je rešeno tudi vprašanje konflikta o imenu, menim, da bi sedaj morali narediti naslednji korak. Zakaj? Mislim, da je temu krogu zelo jasno znano, da vsak okrep, ki zahteva zunanje politično pozicioniranje Evropske unije in vsak korak, v procesu širitve, da je za vse to potrebno soglasje vseh držav članic. In z vsako posamezno raven tega pristopnega procesa obstajajo merila, primerjalni standardi, predpogoji, ki jih morajo naši partneri izpolniti. To so predpogoji, ki so odvisni od soglasja vseh držav članic, od njih so pravzaprav soglasno odločali, zato jih morajo naši partnerji tudi brez izjeme izpolniti. Prepričan sem, da naši, če, če naši partnerji merila izpolnijo, da je potem od, gre za vprašanje naše zanesljivosti in verodostojnosti, da tudi mi postorimo svoje. Če so torej partnerji izpolnili pogoje za začetek pogovorov, potem moramo tudi mi se na to pozitivno odzvati. Da ne omenjam tega, da dan danes. In tukaj govorim tistim, ki jih skrbi, da bi morda jutri lahko Evropski uniji pridružila katerakoli država z Torej, za zadnjo državo članico Hrvaško smo se pogajali osem let in ne predstavljam si, da bi sedaj v prihodnje ti procesi trajali manj časa. Lahko si predstavljamo, da bodo prav obratno trajali dlje. Ampak torej, to je ta časovni razpon, v katerem potem imamo določen vzvod, da se stvari spremenijo. Ena od izkušenj v predhodnih uh, pogovorih je ta, da ne zadošča več to, da naši partnerji sprejmajo določene zakone in jih potrjujo, ki so temeljni predpogoj za prihodnje članstvo. Ne, eh, želimo tudi videti, kako se ti zakoni potem tudi izvajajo. Naprimer, v boju proti korupciji so vse te države sprejeli zakonodajo, ki ustreza našim standardom, ki je, ki je torej ustrezna, ampak vprašanje je, kako se ti zakoni trajnostno izvajajo in kako zanesljive so spremembe v drži, v pravosodnem sistemu in tako naprej. Kaj, torej, na koncu procesa moramo imeti res veliko jamstev za to, da lahko rečemo, da te države izpolnjujejo evropske standarde to govorim tako na dolgo in široko tudi zato, ker nas vedno znova kritizirajo, da ne smemo pocenjevati, da prav na Balkanu obstajajo in delujejo tudi druge sile in politične, uh, politični akteri, naprimer Rusija, tudi Kitajska, pa seveda tudi Turčija, arabske države in tako dalje. Ampak v politiki vedno velja, da je strah slab sopotnik. Tako da lahko rečem le to, da, da imamo 75 odstotkov trgovine, ki jo balkanske države e, opravljajo z Evropsko unijo. 75 odstotkov tujih naložb v teh državah tudi izvira iz držav Evropske unije, tako da številke so jasne in poti mimo gospodarskega položaja Evropske unije ni. Potem pa imamo tukaj še infrastrukturno pomembna vprašanja. In v številnih infrastrukturnih vprašanjah pomembnih eh, področjih pa so seveda močno prisotne druge države in tega se moramo zavedati. Ne želim pre govoriti predolgo, ampak eh, če samo povem, lahko govorimo o eni ali drugi državi in njeni perspektivi za članstvo še kasneje, ampak Naša sosedska politika traja sedaj deset let in mislim, da smo v tem času našli model za to, kako lahko uh, d, uh, upoštevamo različne interese naših partneric, hkrati pa uh, pri tem zasledujemo tudi lasne interese. In v prvi vrsti so torej tukaj gospodarski interesi, hkrati pa tudi interesi, ki izhajajo iz pravne države. Mislim, da smo v celoti gledano na dobri poti razvili smo model dosežkov in po tem modelu sedaj tesneje vežemo vse te države na Evropsko unijo v najrazličnejših eh, področjih in prva faza je zaključena, torej 20 dosežkov do leta 2020 in sedaj se že pogovarjamo, kateri bi lahko bili ti cilji za naslednje desetletje. Tako da sam ocenjujem, da je bil ta razvoj pozitiven. Tež, težje je situacija na jugu, tukaj vemo, da imamo drugačne okoliščine. Imamo tudi projekt osvetljevanja na Tuneziji in tam eh, želimo resnično spodbuditi projekt demokratizacije. Seveda to zahteva našo pozornost, sočasno pa moramo biti pozorni, da se konfliktna žarišča obravnavajo tako, da se negativni vplivi na Evropo omejijo na najmanjše. Hvala. Hvala lepa, komisar Han, dragi Johane, za tvoje vodne besede o sosedski in širitveni politiki. Kakšnih 35 minut časa imamo sedaj za razpravo s komisarjem. Znova prosim kolege in kolegice, da so čim krajši in eh, čim večjemu številu bomo skušali dati besedo. Začeli bomo z eh, predstavnikom Evropskega parlamenta. Koliko jih želite v enem krogu, koliko si jih zmožen prenesti? Saj se zapisujem, tako da ni problem. Torej, pa poskušamo iti kar skozi vse. Gospa Šujica, dobi besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Han, kot veste, zelo budno spremljam vaš portfelj, še zlasti pa me seveda zanima vzhodno partnerstvo, še bolj pa jugo-vzhodna Evropa in tako imenovani Zahodni Balkan. V celoti se strinjam z vami, da moramo skrbeti za ta del sveta in jih ne smemo prepustiti v bližini Evropske unije brez napredka. Napredek je, kot ste rekli sami. Še posebej pa me zanima Bosna in Hercegovina. Kot veste, prihajam z Hrvaške in tam Hrvaška ima najdaljšo zunanjo mejo torej med Hrvaško, Bosno, Hercegovino, Srbijo in Črno goro. In ta je daljša od zunanje meje med Finsko in Rusijo. Tako da je zelo pomembno, kaj se tam dogaja. Omenili ste Rusijo, Kitajsko, Turčijo in nekatere druge države, ki imajo precejšen interes uh, na tem delu sveta, to je res. Hkrati pa sem prepričana, da je Evropska unija sedaj tam bolj prisotna kot kdajkoli prej. Tam moramo biti prisotni in zelo angažirani moramo biti na tem delu sveta, če želimo, da, bodo, da nam bodo sledili. Vemo, da mora biti pristop v, um, prirejen posamezni državi in da se morajo pri tem upoštevati vsa merila. Imam pa še eno vprašanje. naklonjena sem spremembi glasovanja v svetu. Rekli ste, da je, da je za vse benchmarke potrebno soglasje vseh. Danes dopoldne je bila naša prva tema prav to. Kaj menite vi, ali je prav, da nekatere države lahko tukaj izrečejo veto? Zakaj uh, je treba tukaj vedno iskati kompromise? Kakšno je torej vaše stališče glede spremembe načina glasovanja v svetu? Mislim namreč, da ni pošteno, da imamo nekatere države, ki dajajo veto in s tem spodkopavajo vs napredek. Torej, kakšen je vaš pogled na to? Hvala lepa, Dubrovka Šujica. Naslednji predstavnik nacionalnega parlamenta, pa je gospod Cingaris iz Litve. Ja, danke, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar. Gre bolj ali manj za isto vprašanje, ko govorimo o vetu. Prej pa ste v svojem uh, uvodu omenili dvostranske spore in konflikte. Rekli ste, da ne moremo sprejeti v, da ne moremo v Evropsko unijo sprejeti držav, ki imajo bilateralne spore. Ampak gospod Han, Ukrajina, na primer, nima dvostranskega konflikta. To, ta zasedba in ukrajinskega ozemlja se je zgodila strani države, ki je zunaj Evropske unije, torej Rusije. Torej, ruska stran je napadla in zasedla Ukrajino. In s tem se je odprl spor na Krimu in vzhodnji Ukrajini. V tem primeru moramo govoriti tudi o evropski solidarnosti in njeni kakovosti. Ko govorimo o Severnem toku 2 in o odnosih s Rusijo, kjer gre za energijo, po drugi strani pa imamo države, kot so Ukrajina, kjer so včeraj in prečerajšnji potekale volitve. Te volitve so bile svobodne in poštene. Ta država je sedaj postopoma stopa v smeri Evropske unije, ni pa jasno, kako bomo to vzhodno širitev lahko peljali naprej, ker tam obstaja uradna, uradno politično nasprotovanje ruske strani. Na Balkanu tega ni, pri širitvi na vzhod pa to vsekakor je prisotno. Kaj bomo torej storili? na tem področju, kjer nekega ravnotežja ni pri naših odnosih do Rusije kot države, ki nas oskrbuje z, oskrbuje z energijo in z severnim uh, tokom. In po drugi strani imamo odnos do, kr, z Ukrajino, ki se približuje našemu sistemu vrednot. Hvala. Naslednji je gospod Picole iz Evropskega parlamenta. Thank you. Thank you. Hvala lepa, hvala gospod predsednik, gospod eh, komisar. Vedno je lepo vas eh, videti v Evropskem parlamentu in za vami razpravljati o sosedski politiki. In danes eh, je to še toliko pomembnejše, ker je naš mandat skoraj pri koncu. In lepo je videti, kaj se je zgodilo v zadnjih nekaj letih. Moje vprašanje gre v naslednjo smer. Že mesec so eh, državljani v zahodnoevropskih državah na cestah in protestirajo proti svojim državam. Nekateri analitiki to imenujejo celo balkanska pomlad in ta regija je še vedno raztrgala med eh, sodosom in eh, protesti zaradi tega, ker eh, veliko državljanov nima prave perspektive, zapušča vsako leto na tisoče ljudi te države. In seveda eh, se tu postavi vprašanje teže Evropske unije v tej regiji. Kako vi ocenjujete vse to in kakšne so možnosti za Severno Makedonijo ali za Albanijo, da začno končno eh, s pogajanji junija v svetu za članstvo. In eh, več kot dobrodošlo bi bilo, če bi po vrhu imeli eh, ta začetek, kaj ti žal vmes izgineva veliko upanj in pričakovanj. Hvala lepa, gospa Sovku. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, z Eh, Rusija, eh, Turčija in Saudska Arabija so zelo prisotne v Bosni in Hercegovini. Ali lahko Brusel karkoli naredi, da lahko spremeni to situacijo in ali lahko poveste, kaj si men, mislite o eh, treh skupnostih, ki niso del sveta ministrov, kajti eh, ki niso zastopane v svetu in mislijo, to je velika nevarnost. In kašni so pogoji za Bosno, za članstvo v uh, NATO in uh, kakšne je vaše mnenje o tem, kakšne naj bi bilo kvote v Bosni za te skupnosti, da bi lahko bile zastopane v uh, svetu ministrov. Kaj te zelo velike razlike so v tem in velike Velika razhajanja obstajajo tudi med verskimi voditelji. Pod Toska se je naslednji iz Grčije. Najlepša hvala, gospod predsednik. Leto 2018 je bilo zelo pozitivno leto za odnose med Evropsko unijo in Zahodnim Balkanom. In to ne eh, le kar zadeva strategijo za Zahodni Balkan, ampak eh, naredili smo tudi zelo pomemben sporazum z prespanskim dogovorom, kar je ustvarilo čisto novo vzdušje. Prvič se je zgodilo, da je gospod Aleks Čipras, grški premije, na uradnem obisku v Skopju. To se je zgodilo prvič po 30 letih. Eh, razpravljali bodo o eh, bilateralnih sporazumih in glavna stvar od slej je izkoristiti ta eh, trenutek in narediti korak naprej tudi v drugih državah. Ne sme se zgoditi, da pride do črne luknje na tem področju. Ne smemo dovoliti, da bi druge sile začele uveljavljati svoj vpliv v naši soseščini. Tu mislim zlasti na tiste države, ki skušajo na ta način širiti islamski radikalizem oziroma ki želijo oslabiti Evropo. Sami ste rekli, da moramo ponuditi razvojne projekte, energetske projekte, finančno pomoč kajti na ta način bomo lahko eh, zagotovili, da bodo ljudje ostajali doma, da bodo manj eh, migrirali proti ostalim delom Evrope. Prav tako bo to zagotovilo boljše sodelovanje na področju boja proti terorizmu, proti radikalizaciji in tako naprej. In s tem se bo izboljšala tudi notranja varnost držav članic. Jasno je, problemi so v tej regiji. V teh zadnjih dneh smo slišali o nekaterih težavah, albanske oblasti so skušale podreti stavbo, ki je bila v lasti grške manjšine v Albaniji. No, žal eh, je bila ta odločitev potem eh, eh, spremenjena in to se ni zgodilo, ampak Alban, Albanija pa lahko nadaljuje po tej poti, zlasti kar zadeva lastnino grške manjšine. In eh, zato so tu pod, vprašanj, eh, pod vprašanjem osnovni eh, elementi dobrega sosedstva. To tu še odnosi med Srbijo in Kosovo in drugo, drugimi državami. Gospod Kosov je naslednji. Muchas gracias, presidente. Gracias. Najlepša hvala, predsednik. Hvala lepa tudi komisarju. Večina komentatorjev pravi, da je Evropska unija utrujena, da ne želi več širiti svojih meja in da ni več resno pripravljena sprejeti novih partnerjev v tem času krize, kot je trenutna kriza, ki je večplastna in zadeva več dejavnikov več potencijalnih kandidatov, je kar malce obupalo, zamrla je njihova navdušenost. Leta 2015 je sicer bil nov zagon, potem se je zgodil Brexit. Uh, Turčija, Zahodni Balkan in Sirija. V Turčiji so pogajanja popolnoma zastala. Zanima me, gospod komisar, ali obstaja kakšna možnost, da se pogajanja v prihodnje nadaljujejo. Res je, da Turčija ne spoštuje kojvrhanskih kriterijev, da ima še vedno ogromno težav na političnem in tudi kulturnem področju. Vendar se mi zdi, da bi morali predvsem pri Turčji razmisliti o tem, ali je trenutno zastoj začasen, ali je to konec poti. Kaj je z Zahodnim Balkanom, Bosna in Hercegovina, Kosova, Severna Makedonija, Srbija, Črnagora, to so potencijalne kandidatke. Ampak tudi tu je ogromno izzivov na notranji ravni, manjka kar nekaj gospodarskih, socialnih reform, pogrešamo reforme na področju pravosodja, da bi odpravili korupcijo. Poleg tega je v tem kontekstu ogromno sporov. Že sami ste povedali, da je naprimer Severna Makedonija bila v sporu z Grčijo. Kosovo ni priznano strani številnih trž, držav, tudi strani Španije. Ne. Potem Srbija, ta se ne želi odreči suverenosti na področju Kosova in Metohije. Poleg tega ima Srbija zelo dobre odnose z Moskvo. Tem se gotovo ne bo odrekla. Zato me zanima, kako boste vi potem ravnali v tem kontekstu, kakšen odnos boste zauzeli do Rusije. In še Sirija, ali se bo evropska politika kaj spremenila, zdaj, ko je sirska vlada premagala Daješ? Hvala lepa, gospa Biro iz Romunije. Uh, în contextul exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene. Hvala lepa, glede na to, da Romunija predseduje svetu EU, tudi podpira širitveno politiko Evropske unije. To pomeni, da moramo zahtevati od teh držav izvedbo določenih reform, reševanje sklopov in tako naprej. To je strateško območje za Evropsko unijo in prepričani smo, da bomo lahko spoštovali svoje obljube iz leta 2018. Se pravi, da bosta Albanija in Severna Makedonija povabljeni k začetku pogajanj v času našega predsedovanja. Prav tako zagotovi, želimo zagotoviti več eh, skladnosti v našem delovanju v vzhodnem sosedstvu. To je tudi prioriteta našega predsedstva. In to še toliko bolj ker letos praznujemo deseto obletnico vzhodnega partnerstva in peto obletnico od podpisa prvega pridružitvenega sporazuma. Romunija bo eh, podpirala še naprej pomen Črnega morja in pa sektorsko sodelovanje. Koristi proste trgovine in prostotrgovinskih sporazumov za Moldavijo, Gruzijo in Ukrajino so drugi zelo pomembni cilj. Na ta način podpiramo tudi delovanje zunanje službe. Podpiramo tudi večjo uporabo mednarodnega prava in multilaterizem. Prav tako bomo naredili vse, da bo Evropska unija bolj odporna. Hvala lepa, Sandra Kanjete. Uh, thank you, Mr. President. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti komisarju Hano za izjemno sodelovanje v času tega mandata. Vsak mesec smo imeli sestanek in to je bilo zelo koristno za vzpostavitev potrebnih politik. Veliko zaskrbljenosti je v zraku. Zdaj je bilo rešeno to temeljno vprašanje imena Severne Makedonije. Ampak ljudje se bojijo, da ne bo dovolj politične volje za začetek pravih eh, pristopnih pogajanj. Da ne bo politične volje, da se ta proces sploh začne. Spomnim se leta 2003. Takrat smo v Soluno, Zahodnemu Balkanu, ponudili evropsko perspektivo. In nič hujšega se ne bi moglo zgoditi kot to, da bi sedaj, ko so se zahodnoevropske države res eh, potrudile in veliko naredile, da bi sedaj ta scenarij odpovedali že drugič zaradi problemov z državami članicami. Kajti javno mnenje je proti širitvi. In poleg tega imam vprašanje. V zvezi s trenutnim stanjem pogajanj, med Rusijo in Belorusijo o spostavitvi prave unije. Neke politične govorice se slišijo, da nam reč, da utegne biti bodoča soverenost Belorusije ogrožena. Kako vi ocenjujete to situacijo? In potem moje zadnje vprašanje želim povedati, da sem zelo zadovoljna z rezultatom volitev v Ukrajini. E, nisem tako zadovoljna s kandidatom, ki bo mogoče izvoljen, ampak volitve so bile poštene, transparentne in demokratične. To je bila kar dobra lekcija za Rusijo in mislim, da niso preveč e, srečni s tem izidom. Hvala lepa, Sandra Kanjete. Eh, Johannes, če želiš odgovarjati, potem eh, prosim povej, sicer je pa na vrsti Zolt Nemet. David, and, uh, Hvala, David. Čestitati vam želim, gospod Han. Sedaj delamo povzetek tega, kar se je dogajalo v preteklih letih in vaše delo Delo komisarja na tem področju je bilo zelo pomembno in po mojem mnenju ste to delo upravili z velikim uspehom. Zato vam osebno čestitam. Drugič, podariti želim naslednje. Za ples sta potrebna dva. Izgleda, da je Evropska unija kot taka tako vsega, nesposobna za širitev in ustrezno sosedsko politiko, kot včasih sumimo, da so naši sosedje in partnerji. Torej, moje vprašanje za vas, gospod Han, je naslednje. Kako vi vidite, kako pripravljena je Evropska unija na širitev? Mene skrbi jo predvsem odnosi nekateri evropski levi liberalni krogi. Govorimo, da moramo najprej izvesti vse reforme. Reformirati moramo evro območje, reformirati moramo vse, potem pa šele lahko začnemo razmisliti o širitvi. Mislim, da je to v temelju zgrešen pristop, nevaren pristop. Jaz sem prepričan, da je širitev del reforme. Širitev je tudi del rešita, rešitve. In če bomo poskušali ponovno prelagati širitev, eh, spomnite se, da je pred petimi leti gospod Juncker predlagal, da v petih letih ne bo nobene širitve. Takrat je imel prav, ampak vsi vemo, kako negativno politično sporočilo je to bilo. In če ne bomo sposobni posredovati svojih namenov našim sosedom in sosedom, možnim kandidatkam, če ne bomo znali povedati, da bodo te države dobrodošle, potem mislim, da se bomo znašli v zelo nevarne položaju. In to je moje vprašanje za vas, gospod Han. Kako vidite nas, kako vidite enotnost, kako vidite dogovor znotraj Evropske unije, da upravimo delo, za katerega ste vi odgovorni? Eh, gospa Fajon je naslednja govornica. Thank you, Chair, and Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod komisar. Lepo je, da ste tukaj. Najlepša hvala za vse vaše napore in eh, vaše v preteklosti opravljeno delo. Simbolično je, če danes razpravljamo o za Hodnem Balkanu, kajti, kot je kolega povedal prej, je gospod Cipras danes prvi eh, grški predsednik vlade, ki je obiskal Severno Makedonijo eh, od leta 1991. In eh, zato bi želela čestitati obema predsednikoma vlade za ta sestanek. In želim podariti tudi to, da je treba Severno Makedonijo in Albanijo pohvaliti, priznati njune napore in začeti s pogajanji. Kar pa zadeva Kosovo, imamo vprašanje. Vem, da gre tu v glavnem za e, vprašanje notranjih zadev, kljub temu je pa to politično vprašanje. In za, tu gre za politično odločitelj. Gre za nedokončano nalogo naših institucij, namreč niso zagotovile vizumske liberalizacije za Kosovo. Vsi vemo, da je Kosovo izpolnilo pogoje, parlament je dal eh, zeleno luč, eh, sedaj je žoga na eh, polju eh, vlad eh, članic. In mislim, da je potrebno, da se eh, ta zaveza izpolni ali mislite, da moramo o tem še razpravljati, poskušamo to vključiti tudi na dnevni red za naslednji, eh, za naslednji vrh. In še eno vprašanje, ali bo prihodnja Evropska komisija ponovno imela komisarja za širitev? Gospod Peterle. Danes je poseben dan, obravnavamo brexit, se pravi ločitev in širitev hkrati. Zelo sem vesel, da so z nami kolegi iz nacionalnih parlamentov. Mandat Evropskega parlamenta in Evropske komisije še ni končan, vendar bi se rad zahvalil komisarju Hanu za njegovo zavzeto delo, še posebej za njegov delež pri reševanju najtežjih problemov. Danes se dogaja po sedemindvajsetih letih prvi obisk grškega predsednika vlade v Severni Makedoniji, kar je dokaz resnične spremembe ozračja med dvema sosedama. Vesel sem jasne pozicije komisije glede odprtja pristopnih pogajanj. Po deblokadi Severne Makedonije ni časa za počitek. Dovolj je bilo čakalnice, čas je za delavnico. Odprtje pogajanj ne bi pomenilo samo spodbude za celotno regijo, ampak tudi pomemben vložek v mirno in stabilno prihodnost Evropske zveze. Pogajanja pa so najboljša pot v reforme. Glede brexita smo bili zgledno enotnost. Želel bi si take enotnosti tudi glede evropske perspektive držav Zahodnega Balkana. Hvala lepa. Hvala, gospod Peterle. Gospod Miro Kovač. Äh Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Han, za zelo dragoceno poročilo, ki ste ga predstavili. Nekaj malega še povem. Hrvaška se je pogajala pet let in devet mesecev, ampak celoten proces za ratifikacijo je trajal potem še dve leti, tako da osem let je res eh, trajalo vse skupaj, ampak pogajanje sama pa pet let in devet mesecev. Prav gotovo imate prav. Uh, Eh, v Evropsko unijo. Ni prav, da se uvažajo dvostranski konflikti. Imamo tudi eh, konflikt med Srbijo in Kosovom. In moje vprašanje za vas je, kakšno je vaše osebno mnenje glede možnosti za teritorijalno izmenjavo med Srbijo in Kosovom. Ali se vam zdi to realistično? Zelo nakratko naj povem še, da je prišlo do teritorijalne izmenjave med Srbijo Eh, Zahodnim Berlinom in DDR leta 1988. Tako da bi rad slišal vaše mnenje o tem, kaj menite, ali bi bilo možno odpraviti ta konflikt na ta način in s tem, se pove, eh, s tem povezano tudi eh, doseči vzajemno priznanje. Hvala, dragi Johannes Han. Ne vem, ali bomo imeli še tolmače na voljo, še šest govornikov imamo na eh, seznamu, ampak po drugi strani želimo dati besede tudi komisarju. Rad bi dal sedaj najprej besedo komisarju in potem eh, nadaljujemo. Prav, bom poskušal hitro odgovoriti. V zunani politiki, kot vedno pravim, bi morali doseči vsaj kvalificirane uh, večine če imamo vedno soglasje 27 ali 28 ali pa 30 držav in če bomo to soglasje potrebovali, potem nikoli ne bomo v vlogi tistega, ki deluje, ampak tistega, ki se odziva. Kar zadeva širitvena pogajanja, moramo tukaj po mojem mnenju razlikovati. Potrebujemo do članstva približno 300 sklepov, ki morajo biti sprejeti soglasno kakšnih 289 jih je verjetno mora biti sprejetih soglasno. Globoko sem prepričan, da tudi končna odločitev o tem, ali naj nekdo postane član ali ne, da mora biti to tudi odvisno od soglasja vseh enakovrednih članic Evropske unije, kajti gre za temeljno vprašanje tega, ali bi se družina naj povečala ali ne. Mislim, da je lahko razprava tudi podobna pri eh, načelnem začetku pogajanj, ampak celoten proces, ki poteka vmes, ko gre tudi za določitev standardov, kriterijev in tako naprej, tam pa menim, da je nujno in možno in smiselno eh, odločati tudi za kvalificirano večino. Lahko vam povem, da so moji sodelavci in ekipa kakšnih 25 odstotkov ali pa tretjina časa posvečamo uh, samo temu na področju širitve, da bi prepričali eno ali drugo članico o nekem sklepu, ki so jo vsi ostali prej že potrdili. Tako da toliko o, o odgovor na vprašanje o naši učinkovitosti in tako dalje. Kar zadeva dvostranske uh, spo, uh, spore, gospod Cingari se govori tukaj o Ukrajini, ampak jaz sem govoril o uh, Zahodnem Balkanu. Kar zadeva Severni tok, imamo tukaj jasno stališče komisije, ki pravi, da iz strateških razlogov nismo zadovoljni s tem, nismo srečni, da to poteka, vendar pa uh, smo tukaj preproščaki pravne države in če se vsa pravila ustrezno spoštujajo, potem gre pri tem, potem je tak projekt treba sprejeti, seveda pod pred pogojem, da se ostali sklepi na evropske nacionalni ravni spoštujejo. Gospod Picola. Balkanska pomlad. Ni mi všeč ta pojem, kaj ti eh, demonstracije v Srbiji, Črnigori, v Albaniji v, in tako v Makedoniji. Uh, imajo različne uh, motive, vsi so notranje politični in izhajajo iz nezadovoljstva z tre, trenutnimi vladnimi akteri. Ampak, kar zadeva izhodišče, so, ta, so ti motivi res specifični za vsako posamezno državo in jaz tukaj ne vidim nekega skupnega vzorca lahko še enkrat povdarim in nekatere kolegice in kolegi so to omenjali, da sem zelo naklonjen temu, da bi Severno Makedonijo, potem pa še z Albanijo začeli s pripravami na pri, uh, pridružitveni proces. Tudi pri tem velja, da so nekateri zelo nervozni ob tej misli. Uh, temeljni sklep vodi zgolj do tega, da začnemo s pripravami na odprtje prvega poglavja. In današnje stanje je tako, da je tudi zato potrebno soglasje vseh držav članic. Torej, vse države članice se morajo strinjati glede meril, ki morajo biti izpolnjena za sploh začetek pridružitvenih pogajanj. Gre pa vsekakor za jasen signal partnerjem, ki, če so izpolnili svoje dožnosti, imajo pravico pričakovati, da izpolnimo svoje dožnosti tudi mi. To je povezano z evropsko verodostojnostjo in zanesljivostjo. In gre tudi za našo politično moč doseganja sprememb v tej eh, v regiji kajti mi smo edini, ki od naših partnerjev karkoli zahtevajo. Vsi ostali jim zgolj ponujejo določene pravice, mi pa smo tukaj v Evropski uniji nekaj um, ne, ljudje, ki od njih nekaj zahtevamo. In potem seveda uh, ni prav, če jim potem ne omogočimo sprostitve vizumskega režima ali pa začetka pridružitvenih pogajanj, potem reče, potem so bila vsa naša prizadevanja za, brez uh, smisla. In seveda, kar zadeva dvostranske spore, zatrjujem, da je treba preprečiti to, da bi se ti uvažali v Evropsko unijo. Bosna in Hercegovina je vsekakor država, ki ni v vodilnem položaju v teh procesih. Prejšnji teden sem jo obiskal in upam, da bomo kmalo lahko zaključili prvo fazo in pripravili mnenje komisije ki ga bomo lahko predložili našim državam članicam. Na tej podlagi se jim potem lahko podeli status kandidatke, to bi potem naslednji korak. K temu pa šteje tudi to, da morajo biti odgovorni v državi sposobni oblikovati vlado. Kakorkoli mislijo to že potem storiti, mi nismo v vlogi, da bi jim narekovali uh, ne morem, nikakor ne zahtevamo, ampak to, da so sposobni oblikovati vlado, tudi kaže na neko določeno z, eh, demokratično zrelost države. Pogajanja s Turčijo, kot veste, so bila de facto zamrnjena, pristopna pomoč. Je bila odložena in s tem smo dejansko zahtevali, da se predtem okrepijo demokratični elementi in civilna družba v Turčiji. Kar zadeva Srbijo in njen odnos do Rusije, to je vsekakor ena od, poga, od tem pri, pri, druž, pri družitvenih pogajanjih. Konec, na koncu postopka mora vsak vsaka država članica biti v celotni skladna z zunanjo politiko Evropske unije. Če to ne drži, potem država ne more pristopiti k Evropski uniji. Uskladitev gre pred politiko. Kar zadeva Sirijo, tukaj smo vedno znova zauzemali eh, to stališče in tudi nedavno na svetu zunanih ministrov smo to potrdili, da si prizadevamo za politično rešitev. Brez takšne politične rešitve, ne moremo zagotoviti podpore pri obnovi in politična rešitev mora vključevati tudi rešitev za vprašanje tega, kako se zagotovi varnost posameznikov, pa tudi varnost tistih beguncev, ki so danes v tujini. Kajti tukaj obstaja upravičena zaskrbljenost, da bi številni begunci, če bi se želeli vrniti, da, danes, da bi jih po današnjih ocenah režim Asada zaprl. In po spremembah zakonodaje so bili tudi dejansko razlaščeni. Torej, vsi ti elementi morajo biti del politične rešitve, da bi lahko potem govorili o nadaljni podpori. Pravkar pa smo organizirali uspešno konferenco o Siriji, ki govori predvsem o tem, da bi Libanon in Jordanijo, ki sta sosedi, ki sta bili najbolj prizadeti, hkrati pa tudi uh, Turčiji zagotovili ustrezno podporo. Sandra Kalnete. Naše države članice sprejmejo nekaj poleti, sprejmejo neko odločitev poleti ali pa ne. In to, kar, o čemer bodo odločale, bo vsekakor uh, Uh, lakmusov test, lakmusov test za našo lastno verodostojnost in zanesljivost. To sem povedal že večkrat. Belorusija je vsekakor ena od primerov, kjer je več mesecev že odvisno od sam, samo ene države članice, da bi lahko nadaljevali z naslednjim korakom, namreč uh, z partnerstvom z Belorusijo. To nam omogoča sklenitev intenzivnejših odnosov, zato da bi tudi Belorusija imela možnost, da se pozicionira bolj neutralno in da bi bila manj odvisna. Tu sploh ne govorimo o tem, da bi naj uh, Belorusija postala članica ali ne, ampak Belorusija ima legitimen interes, da se uh, trajnostno pozicionira kot suverena država vse čas se skuša navezati na nas, skuša navezati stike z nas in torej bi morali biti tako odprti in uh, sposobni, da od, odpremo naše, naša vrata za intenzivnejše sodelovanje. Vprašanje, ali smo že pripravljeni na širitev. Mislim, da bi v vseh državah članicah, sicer v, različnem, v različni meri, ampak v vseh državah članicah bi morali večati ozaveščenost, tako da bi naši državljani razumeli, zakaj to počnemo. Trenutno, po mojem mnenju, številni odločevalci so ozaveščeni o tem, ne pa morda vsi državljani, kar pa je prav tako pomembno. Razumem, kritiko številnih, kot naprimer gospoda predsednika Makrona, da se moramo tudi v institucionalnem smislu razvijati naprej, tudi kar zadeva postopkov, ki zahtevajo soglasje in o katerih je mogoče odločiti z večinsko, z kvalificirano večino. Mislim pa, da morata oba procesa teči sočasno, kajti in institucionalni razvoj bo kakorkoli trajal, trajal nekaj let, kot tudi nadaljne širitve bodo trajale nekaj let. Uh, Ampak, um, če bomo zdaj rekli, da bomo najprej spremenili institucionalni ustroj in šele potem začeli z nadaljnimi širitvami, potem izgubimo celoten momentum, celoten zagon, ki smo ga ustvarili in tudi strateški. Ki razmisleki, ki so bili podlaga za naše prizadevanja, se lahko spremenijo. In nikar ne pozabimo, države na Zahodnem Balkanu, ki danes še niso članice, so vse obkrožene z državami, ki so že danes članice Evropske unije. Tako da gre tukaj za neko vključevanje, ne nujno za uh, širitev, temveč za neko dopolnitev. Gospa Fajon, kar zadeva Kosovo, lahko samo upam, da bodo države članice v smislu tega, kar sem že večkrat povedal danes, uh, izpolnile svojo odgovornost. Kosovci so uh, morali izpolniti 94 pogojev in vse pogoje so tudi izpolnili. To ni nekaj, uh, kar je treba vzeti na mar, to je nekaj, nekaj kar. Z, uh, zahteva veliko občudovanja in med temi pogoji je bila tudi odprava menih konfliktov, tako da res veliko so postorili. In odgovorni politiki na Kosovo preko vseh strank so se resnično angažirali, da bi zagotovili, da Kosovci ne bi eh, vlagali nepotrebnih prošen za azil v Evropski uniji. Torej so najbolj uspešno prepričali svoje državljane, da bi bilo to nesmiselno delovanje. Tako da tudi to je treba uh, priznati. Potem pa zamenjava uh, ozemlja v pogajanjih med Beogradom in Prištino. Mislim, da bi morali tukaj znova opustiti, dopustiti uh, javna in odprta pogajanja. Dogovor o spremembi imena za Severno Makedonijo ima 35 ali 40 strani in uh, težko bi bilo pričakovati, da bi sporazum med Beogradom in Pruštino bil kaj krajši. Uh, vedno znova smo zatarjevali, da kakršenkoli bo že rezultat, mora privesti do trajnostnega miru in razvoja celotne regije. Rešitev ne more biti taka, ki bi potem jo sprejela evropska ali mednarodna eh, skupnost na račun tretjih. In mislim, da so to tisti parametri, v katerih se lahko odvijajo pogajanja in v katerih je mogoče iskati rešitve. Najlepša hvala. Ähm, hvala lepa, Johannes Hahn. Torej, pet minut čez uh, pol eno je, kolegice in kolegi, le še par minut bomo imeli na voljo tudi tolmačenje. Zato bi se vam zahvalil, dragi gospod komisar, za vaše poglede in hvala, lepi, eh, hvala lepa za to, da je ta. Uh, agenda postala uspeh in najlepša hvala, da ste prišli tudi do nas. S tem smo kolegice in kolegi medparlamentarno sejo zaključili, imeli pa bomo še uradno kosilo, ki bo sedaj potekalo v predsedniški um, restauraciji, ki je zelo prijetna in uh, spremljevalci bodo vas uh, pospremili na kraj dogodka pred zaključkom uh, te seje, ki je tudi se, zadnja seja odbora AFED pred evropskimi volitvami. Dovolite, da se iskreno zahvalim kolegom iz nacionalnih parlamentov, ki so se danes tega uh, sestanka udeležili in zahvaljujem se vam tudi za dobro sodelovanje. Veselim se že nadaljevanje tega sodelovanja, s tem pa je ta seja tudi za danes zaključena. Thank you.